<laughs> Um, so dear colleagues, let's... Dragi kolegi, pričnimo z eh, popoldanskim delom naše seje. Smo pri 13. točki dnevnega eh, reda. Gre za nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut. To je osnutek poročila, ki ga je pripravila Eva Majdel. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar dan, spoštovani kolegi. Letošnje leto mineva 25 let od vzpostavitvi notranjega trga. Hkrati pa. Evropski državljani in evropska podjetja še zmeraj ne uživajo vseh prednosti notranjega trga in sicer zaradi določenih omejitev na različnih področjih. Čezmejna plačila so eh, ključnega pomena za finančne storitve, za naše državljane, pa eh, tudi za evropsko gospodarstvo. Še zmeraj je potrebno plačevati izjemno visoke davke za čezmejna eh, plačila v eh, Evropi, kljub temu, da obstaja SEPA eh, in to še prav posebej velja za države, ki niso članice evroobmočja. Omogočiti bi morali evropskim državljanom, da opravljajo čezmejna plačila in sicer usklajeno z plačili, ki potekajo znotraj države. To je pomembno eh, za državljane, pa tudi za podjetja iz eh, držav, ki niso članice evroobmočja. Hkrati bi to poskrbelo tudi za pravičnejšo konkurenco. Gre za 900 milijonov evrov prihrankov za državljane. Prednosti pa je veliko močnejša gospodarska integracija v Evropski uniji, lažji eh, pretok eh, in eh, pa tudi boljša trgovina. Evropska komisija želi zagotoviti tudi večjo preglednost in pa zagotoviti večjo izbiro državljanov. Kljub temu pa je potrebno poskrbeti za to, da uporabimo prave instrumente mandat EBI, da razvije regulativne tehnične standarde za pripravo okvira za prakse pretvorbe valut, je po mojem mnenju nepotreben regulativni ukrep, ki presega cilj te uredbe. Poleg tega naj eh, bi podrobno standardizacijo uredili sekundarno zakonodajnim aktom, kar bi vodilo do regulativne negotavosti na trgu in do višjih stroškov izvajanja za ponidnike storitev pretvorbe valut. Uvedba eh, zgornje meje stroškov pretvarbe valut, ne glede na to, ali naj bi bila začasna ali trajna, bi lahko imela škodljive učinke na trg. To je tudi v nasprotju z eh, tržnim, eh, načelom tržnega gospodarstva in pa svobodne konkurence, saj to samo po sebi predstavlja regulacijo cen. Potrebno je zagotoviti jasne zahteve za ponudnike storitev, le na ta način bomo lahko zagotovili popolno preglednost pretvorbe valut. In zaradi tega sem vložila nekaj pojasnevalnih predlogov sprememb. Ta predlog omogoča, da uh, pokažemo, da lahko Evropska unija zagotovi konkretne rešitve za svoje državljane in da uh, lahko odgovori na neenakost na enotnem trgu, ki vpliva na naše državljane. Rada bi se zahvalila za konstruktivno sodelovanje z sekretarjato, mojo ekipo in drugimi poslanci. Pripravljena sem v tem duhu tudi nadaljevati. In upam, da bomo na ta način odpravili še eno oviro v Evropi in izboljšali življenje naših državljanov in da bomo zagotovili boljše storitve za naša podjetja. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalki, sedaj pa poročevalci v senci. Pole Ludvigson v imenu skupine SND. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki Evi Majdel za opravljeno delo. Dobro se mi zdi, da komisija pa tudi poročevalka primerja ta uh, stroške, ki nastanejo pri eh, čezmejnih plačilih z stroški eh, pri plačilih eh, znotraj posameznih držav. Vendar pa argumentacija ni, Evropske komisije ni ustrezna, kajti Evropska komisija pravi, da želi znižati stroške, ki nastajajo pri čezmejnih plačilih. Ampak poročilo Evropskega parlamenta v zvezi z akcijskim načrtom za finančne storitve poziva Evropsko komisijo tudi, eh, da zagotovi nadomestila oziroma da zniža nadomestila eh, za čezmejna plačila v vseh eh, državah članicah. V predlogu komisije pa je napisano, da naj bi bili stroški, eh, ki nastajajo z čezmenimi plačili, usklajeni z eh, nacionalnimi eh, plačili. Ne glede na to, v kateri državi članici je plačilo izvedeno. Investicijski stroški eh, znašajo približno 3 milijarde evrov eh, in hkrati bi eh, lahko privrčevali 1,5 milijarde. Presoja vpliva je pokazala, da bi to imelo prednosti tako za evropske državljane, kakor tudi za podjetja. Govoriti bi morali o uh, dinamični pretvorbi valut. Ta dinamična pretvorba ne prinaša nobenih prednosti za uh, prodajalce, pa tudi ne za potrošnike, tako da nima smisla dvigati denarja v tuji valuti. Uh, Mislim, da bi morali pokazati, kaj pomeni dinamična pretvorba eh, za potrošnike. Tako bi se lahko potrošniki potem sami odločali o tem, eh, kako eh, želijo dvigovati sredstva. Tudi na uh, mobilnih aplikacijah bi morali omogočiti uh, namestitve. Tako da bi lahko potrošniki izbrali ali želijo dinamično pretvorbo valut ali ne. Poleg tega bi morali potrošniki imeti tudi pravico, eh, da uh, vidijo, uh, kakšni uh, bodo stroški pretvorbe, če tudi bodo transakcije prišlo šele čez dan ali dva kajti v tako kratkem času do velikih sprememb ponavadi ne pride. Rad bi se zahvalil poročevalki gospe Majdel za dobro sodelovanje in veselim se že dobre razprave, dobrih razprav v prihodnosti. Hvala lepa. PCR e Stanislav Kozog. EKR. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospa poročevalka, dragi kolegi, rad bi se zahvalil za to poročilo. Mislim, da je večina besedila v skladu z našimi načeli. Podpiramo eh, temeljne spremembe, ki bi zagotovile enake stroške za evroplačila v uh, celotnem evro območju. To je temeljni predlog uh, v uh, tem poročilu. Poleg tega pa mislim, da bi morale biti vključene uh, vse valute Evropske unije. Razumemo, da je evro zelo pomemben za trgovinsko izmenjavo. Uh, vendar pa se moramo zavedati tudi, da je potrebno pri klirinških poslih vse valute obravnavati na enak način. Ne vem, zakaj bi banke evroobmočja imele eh, drugačna načela kot eh, banke eh, držav, ki uporabljajo druge valute. Zakaj bi lahko zaračunavale nekaterim potrošnikom več kot drugim. To bi bilo pomembno tudi za naše državljane, kajti. V nasprotnem primeru bi imeli občutek, da so eh, druge valute, eh, valute drugorazredne valute, kar bi bilo v nasprotju z načeli notranjega trga in s tem se ne moremo strinjati. Naj vas spomnim tudi na to, da je bila ta možnost že predlagana eh, pred časom, ampak Evropska komisija je možnost eh, izenačenja valut eh, zavrnila in zato ni predstavila nobenih ustreznih argumentov. Mislim, da je gospa Majdel to ugotovila, kajti v predlogu spremembe 7 poziva Evropsko komisijo, da upošteva razširitev uporabe te eh, zakonodaje. Mogoče bi lahko šli še celo korak dlje. Rad bi eh, pozval poročevalko, da gre še dlje v tej smeri. In eh, še ena točka je zelo pomembna in sicer preglednost pri pretvorbi valut. To je eh, omenil že moj predhodnik. Trenutna situacija, po mojem mnenju, nikakor ni trajnostna in zato eh, bi morali na vsak način eh, skušati izboljšati transparentnost za vse uporabnike plačilnih storitev. Kar je predlagano v predlogu spremembe 10, gre za zahtevo, da so predložene vse možnosti za pretvarbo valute. Eh, menimo, da ta predlog ni dovolj natančen. Razmisliti bi, mor razmisliti bi morali o tem, katera možnost uh, bo najbolj učinkovita v prihodnosti. Ne moremo pričakovati, da bodo vsi avtomatično poznali vse možnosti, ko se bodo uh, znašli pred okencem, uh, ko bodo morali opraviti plačilo in ko bo za njimi dolga vrsta drugih državljanov. Poleg tega so pomenili tudi informacije v trenutku prodaje valut te informacije bi morale biti natančnejše. Včasih je dejanska transakcija izvedena dva dni zatem, ko je bilo upravljeno plačilo. Torej lahko pride tudi eh, do sprememb. Mislim, da bi morali najti kompromisno rešitev in da bi morali po eni strani upoštevati eh, zahteve celotnega plačilnega procesa vendar pa predlagam, podpiramo predlog eh, poročevalke, kar zadeva evropski nadzorni, eh, evropske nadzorne organe. EIB eh, e in prehodne, prehodni tečaji, menjalni tečaji, to so predlogi, ki jih podpiramo. ko se pomn, spomnim časov poznega imperija, se spomnim eh, tudi regulacije cen. In zaradi tega, te prekomerne regulacije, in to se spominjam iz starih časov zelo dobro, eh, je izšel tudi negativen učinek na trg. Torej upam, da bo ta osnutek sprejet v Evropskem parlamentu brez eh, kakršnih kolih zamud naše predloge eh, bomo posredovali eh, v angleščini eh, in osredotočili se bomo na razširitev obsega uporabe te direktive. Želimo namreč razširiti obseg uporabe na vse valute. Poleg tega pa se bomo osredotočili tudi na pretvorbo valut. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Ježek, za skupino Alde. Hvala lepa, gospod. Predsedujoči, tudi jaz pozdravljam predlog eh, Evropske komisije, eh, še prav posebej pozdravljam namen tega predloga. Mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo preglednost pri eh, čezmejnih pretvorbah valut. Če želimo ohraniti integriteto notranjega trga kot celate, moramo zagotoviti enako obravnavo povsod po Evropski uniji. Podpiram tudi. Uh, predlagano znižanje eh, stroškov pri pretvorbi valut med eh, bankami evroobmočja in bankami držav, ki niso v evroobmočju. Poleg tega je potrebno zagotoviti popolno preglednost pri čezmejnih plačilih. Kar zadeva osnutek eh, poročila gospe Majdele, se strinjam z pozitivnim pristopom k besedilu oziroma k predlogu Evropske komisije. Mislim, da poročevalka v predlogu spremembe 10 zagotavlja dodatna pojasnila. E, in sicer v zvezi z različnimi možnostmi pri pretvorbi valut, ki jih je potrebno predstaviti e, potrošnikom. E, trenutna situacija je takšna, da imaš možnost, da plačaš v lastni valuti in to se ti zdi najpreprostejša možnost. Mislim, da bi bilo dobro, če bi potrošniki videli, kakšni so dejanski stroški. Poročevalka je predlagala tudi, eh, da bi uvedli krajše prehodno obdobje eh, z eh, tržnim pristopom, kar bi znižalo stroške za podjetja. mislim, da lahko proučimo možnosti eh, in prednosti, ki bi jih to prineslo tako podjetjem, kako tudi potrošnikom. Veselim se že nadaljnih razprav. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Vega s imenu skupine Gue. Hvala lepa. Ta tema je. Ta tema je zelo pomembna, kajti želimo zmanjšati breme eh, za naše državljane, še prav posebej, ko gre za mednarodna plačila. Smo pa tudi mnenja, da eh, bo ta predlog eh, povzročil dodatne težave. Tukaj mislim predvsem na bančne pristojbine, kajti na portugalskem smo se hitro naučili, da te pristojbine niso nizke in da ne poznajo nobenih meja, ravno nasprotno. In naj vas spomnim na izjave eh, bančnega nadzornega organa. Ba, od bank je bilo zahtevano, da zvišajo pristojbine, zato da bi ohranile donosnost, ki se je znižala zaradi eh, čezmejnih eh, plačil. In na portugalskem je preprosto tako, da so obresti eh, tako zelo nizke, da banke iščejo nove prihodke in eh, potem eh, so banke zvišale pristojbine, ki so najprej znašale en evro, potem eh, pet evrov. In to potem prenaša težave za potrošnike, to namreč niso majhne številke. Torej, ta predlog bi lahko vodil v podobno smer govorimo o trgu, kjer na nek način vlada oligopol eh, in mislim, da eh, ne bi bilo slabo, če bi eh, omejili te pristojbine tako, da bi lahko mednarodna pravčila prilagodili evropskemu trgu. finančna podjetja, pa tudi zvišujejo eh, pristojbine eh, in sicer eh, za dvige v tujini in tega nihče ne kaznuje. Torej, potrebno je preveriti, kakšni stroški pravzaprav nastajajo pri dvigu gotovine v evroobmočju. Na portugalskem o tem nimamo dovolj informacij. Torej, mi smo eh, za eh, ta predlog, ki pa ga je potrebno še nekoliko spremeniti. 13 let za uresničitev eh, tega predloga, to se mi zdi predolgo obdobje. Mislim, da bi morali biti eh, roki drugače zastavljeni. Kaj ti v nasprotnem primeru eh, bodo oškodovani naši državljani? Ti roki so preprosto pre dolgi. Zahvaljujem pa se poročevalki za konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa, EFDD. Dobro. Danuta Hubner v okviru proste razprave. Najlepša hvala. Na kratko bi rada spregovorila o dveh točkah, ki eh, sta jo omenila dva kolega. Gre za tveganje uh, eh, navskrižne subsidijarnosti, torej da bi banke skušale nadomestiti sredstva, ki jih bodo izgubila z uh, tem predlogom Evropske komisije. Komisija je dejala, da naj bi izbrala najboljšo možnost za uh, zmanjšanje tega tveganja, ampak jaz uh, pravzaprav uh, tega v tem predlogu ne vidim. Eh, poleg tega pa je tukaj tudi eh, klauzula o eh, pregledu. Mislim, da je ta zelo pomembna. Ne vem, ali bi to lahko v prihodnosti pomenilo razrešitev eh, te direktive, tako da bi eh, načela veljala za vsa plačila v katerikoli valuti in v katerikoli državi članici. Najlepša hvala. Hvala lepa, Nina Gil. Hvala lepa, gospod predsedojoče in hvala lepa tudi poročevalki. Pozdravljam ta predlog Evropske komisije, kaj ti mislim, da je ključnega pomena za delovanje notranjega trga in zagotoviti moramo, da eh, bodo čezmejna plačila usklajena z eh, nacionalnimi plačili. Z eh, vidika Združenega kraljestva pa to pomeni, da državljani Združenega kraljestva ne bodo uživali prednosti teh reform, še prav posebej me skrbi, nedavn predlog eh, angliške vlade in sicer, da bi v primeru, da ne bo dosežen sporazum z Evropsko unijo, to pomenilo više stroške za državljane Združenega kraljestva in pa podjetja. Govorimo o uporabi kreditnih kartic in tako naprej. Vsi stroški se bodo zvišali. Kar pa zadeva osnutek poročila kot takšnega, me eh, skrbi predlog poročevalke glede predloga spremembe 11 nisem še povsem prepričana, da bi morali uh, črtati uh, celoten uh, odstavek o uh, delegiranju uh, mandata EIB. Poleg tega tudi nisem prepričana v predlog o začasnih omejitvah čezmejnih pristojbi. Ne vem, če nam bo to zares pomagalo k zagostovitvi uh, učinkovitega notranjega trga. Nimamo zadostne preglednosti, da bi natančno vedeli, kdo kaj počne. In eh, poročevalka je v svoji predstavitvi tudi dejala, da uh, želi uh, prepustiti uh, to področje trgu in samo regulativi trga. Ampak videli smo, da to že v preteklosti ni delovalo. Ali lahko poročevalka to še utemeli, zakaj želi ta celoten predlog črtati? Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Želi komisija besedo? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči in eh, dober dan vsem skupaj. Zelo vesel sem, eh, da v tolikšni meri podpirate cilje eh, te eh, pobude in mislim, da je dobro tudi, da. podpirate predvsem prvi eh, del eh, predloga, eh, ko gre za eh, izenačitev eh, stroškov za čezmejna elektronska plačila z domačimi plačili. V akcijskem načrtu eh, za eh, finančne stvoritve smo bili bolj ambiciozni in presoja vpliva eh, je eh, pokazala, da večina čezmejnih eh, transakcij že poteka v evrih, torej nobenega izgovora nimajo banke, da bi uporabljale eh, to učinkovito infrastrukturo in da bi jo ponudile tudi potrošnikom. Če bi se osredotočili zgolj na čezmejne storitve v evrih, bi zagotovili veliko prednosti za večino potrošnikov in seveda bi potrošniki imeli eh, tudi možnost, eh, da preidejo eh, z čezmejnih plačil v lastnih valutvah na plačila v evrih, kar bi prineslo še, dodane, še dodatne prednosti. Potem pa pretvorba valut izpostavljeno. Izpostavljen je bil problem bank, ki skušajo nadomestiti izgubljen zaslužek. Mislim, da bi morali zagotoviti predvsem večjo preglednost pri pretvorbi valut. Hkrati pa menimo, da je eh, to eh, zelo zapleteno, vsaj z tehničnega vidika. In eh, razprava tukaj je pokazala, da si je potrebno natančno ogledati, kaj bi to pomenilo. Zato je eh, komisija predlagala, eh, da damo mandat Evropskemu bančnemu organu, ki ima tudi eh, dovolj sredstev, da razvije regulativne tehnične standarde. To je podprla tudi večina držav članic predlog eh, sveta nam omogoča, da dosežemo hiter napredek, eh, kar zadeva eh, načelo preglednosti, poleg tega pa želimo ohraniti tudi možnost za sprejetje nadaljnih ukrepov in sicer v skladu z poročilom, ki ga bo pripravil, EBA, ga bo pripravil Evropski bančni organ. naš prvotni predlog eh, je eh, bil pripravljen tako, da bi hitro obrodil sadove, ampak s predlogom sveta mislim, da bomo lahko rezultate dosegli še prej. Mislim, da bo to eh, pomenilo številne prednosti za uporabnike čezmejnih plačilnih storitev. Hvala lepa, sedaj pa poročevalka. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci, pa tudi drugim kolegom, ki so eh, spregovorili v okviru te eh, razprave. Hvala lepa za do določene mere pozitivne, pa tudi zelo konkretne predloge. Z veseljem bom z vami razpravljala o tem, kako vključiti te dobre ideje v moje poročila samo nekaj eh, točk bi rada izpostavila. Če tudi odstranitev ovir za čezmejna plačila eh, v vseh valutah eh, lahko pomeni eh, notranji trg za maloprodajne storitve in kljub temu, da lahko zagotovi številne prednosti za naše državljane, moramo biti previdni, da ne naprtimo dodatnega bremena podjetjem. Kajti obstaja tudi možnost, da bi eh, lahko ta predlog vodil v nesorazmerno visoke stroške za podjetja v primerjavi z neprimerljivo nižjimi prednostmi za potrošnike zato potem ne bi uh, imela uh, drugih možnosti, kot uh, da uh, nadomestijo ta izgubljeni zaslužek, kar bi potem neutraliziralo učinke uh, tega regulativnega predloga. Besedilo pokriva približno 80 odstotkov uh, transakcij znotraj Evropske unije iz uh, držav eh, članic, ki niso članice evroobmočja. To je precejšna izboljšava. Ampak, če se vrnimo nekaj let nazaj, ko smo razpravljali o uh, gostovanju uh, v tujih telefonskih omrežjih, uh, potem lahko vidimo, da uh, takšni predlogi zahtevajo nekaj časa. mislim, da je eh, pomembno, da eh, kasneje ta eh, predlog razširimo na vse valute. Seveda pa je pri tem potrebna ustrezna analiza določil, ki so predlagana. Poleg tega je potrebna tudi podrobna presoja vpliva. kar pa zadeva eh, stroške pri pretvorbi valut, eh, se strinjam, da eh, seveda obstajajo možnosti izboljšav, na ta način bi namreč lahko dosegli večjo preglednost in upam, da bomo skupaj lahko podali predloge za izboljšave. Kar pa zadeva na vzkrižno subsidijarnost, seveda obstaja določeno tveganje, da pride do tega. In zaradi tega mislim, eh, da se je potrebno poglobiti v eh, pretvorbo valut, kajti to je področje, ki je izjemno nepregledno. Predlagam, da vzpostavimo večjo preglednost in upam, da eh, bom našla dobre ideje o vaših predlogih sprememb in v sodelovanju z vami. Veselim me, da ste nekateri podprli tudi ambiciozno časovnico, ki smo jo predlagali in eh, veselim se že sodelovanja v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj predstavim še časovnico. Rok za vložitev predlogov sprememb 14. september do 12. ure. Obravnava predlogov sprememb 8. oktobra, glasovanje v Ekonu 5. novembra. In na prvem novembrskem plenarnem zasedanju bi potem morali glasovati o tem predlogu. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji eh, točki. Gre za osnutek eh, poročila in sicer o vključitvi eh, italijanske občine Campione d'Italia in eh, italijanskih vod jezera Lugano v direktivo 2008 skozi 118 EC. Gre za obravnavo v skladu z poenostavljenim postopkom eh, člena 50, gre za nekontroverzno eh, temo. Jaz sem poročevalec eh, v imenu predsedstva in osnutek, besedilo osnutka poročila ne predlaga nobenih predlogov sprememb. predlog Evropske komisije želi spremembo direktive o davku na dodano vrednost in sicer gre za vključitev italijanske občine Campione d'Italia in eh, pa italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Evropske unije. Trenutno sta ti dve območji izključeni zaradi geografskega položaja. Gre za italijansko eh, območje znotraj eh, Švice. In uh, zaradi tega geografskega položaja je bilo to območje izključeno iz uh, carinskega območja Unije, ampak Italija meni, da uh, ta izključitev več ni potrebna in na zahtevo Italije je uh, komisija predlagala, da ti dve območji vključimo v uh, carinsko območje Unije in v zemljsko uporabo direktiv. Direktive 2008 skozi 118, kljub temu pa. komisija predlaga, da nadaljujemo z izključitvijo teh dveh območij iz eh, direktive o davko na dodano vrednost. Kaj ti? Le na ta način bi lahko zagotovili uh, enakopravnost uh, podjetij v uh, občini Kampione d'Italia in Švici. Torej, obstajala bi razlika med uh, carinsko unijo in pa davkom na dodano vrednost. Ti dve območji bi potem izključili iz eh, člena 6.2 in območji več ne bi bili izključeni uh, iz uh, carinskega območja unije in uh, obe območji bi potem vključili v člen 6.1. Uh, ena območje bi bili s tem vključeni v carinsko območje in izključeni iz direktive o DDV. Predlagam, da podpremo ta predlog in upam, da bo v svetu hitro sprejet. Imam le dva poročevalca v senci, oziroma le dva poročevalca v senci sta tukaj v dvorani. Sven Gigold je prvi. Uh, uh, Moram povedati, da me je to kar malo presenetilo. No, hvala, predsednik. Te dni se lotevamo z številnimi italijanskimi zadevami, zjutraj, zvečer na novicah, tudi danes na tem zasedanju se posvečamo Italiji. Kampione se zgodi tako. Gre za italijansko občino Campione d'Italia in italijanske vode Luganskega jezera. Vse to seveda podpiramo, da se vključi v carinsko območje Unije, ampak dejali ste tudi, da komisija ni predlagala, da se vse vključi v področje uporabe direktive o DDV, kljub temu, da bi to lahko storila, kajti sedaj se preoblikuje ta zakonodajni akt. Campione d'Italia ima seveda tudi največji kazino v Italiji. Predlagam, da si pogledate fotografije tega podjetja, ki je šlo v stečaj pred nekaj tedni in seveda sedaj je občina v hudih finančnih škripcih zaradi tega. In moram povedati, da imamo določene dvome v zvezi s tem, da bi se ta italijanska občina lahko postavila po robu korupciji in utaji davkov mislim, da to ne bi bilo najbolj primerno, da bi sedaj vse vključili v direktivo. Bi pa komisijo prosil, da razmisli o tem, kako bi se posvetila tudi ostalim območjem, ki imajo določene izjeme na tom področju, tudi skladno z členom 2 direktive o DDV in sicer za voljo lojalne konkurence in za voljo učinka na lasne vire. Res bi želel prositi komisijo, da nam sporoči, zakaj ni uporabila teh določb, zlasti v zvezi z italijansko občino Kampione in v zvezi z ostalimi območji, ki uživajo te izjeme. Ja, nažalost danes predstavnikov komisije ni na našem zasedanju, bom pa komisijo vseeno pisno obvestil o vaši prošnji. Ja, malo me preseneča, da jih nekaj ti dobro bi bilo, da bi si to tudi zabeležili neprisotnost komisije. Razlog je čisto preprost, gre za poenostavljen postopek in to smo tudi mislili, da celotna zadeva ni kontroverzna. Zato tudi nismo povabili nikogar iz vrst komisije. Če pa se potem izkaže, da bo zadeva postala kontroverzna, bomo vse prenesli na običajen zakonodajni postopek in se bomo tudi posvetovali s komisijo. Dobro, ali si zaključil? Svem dobro. Sedaj pa dajem besedo Miguelu Viegasu za skupino GUE. Hvala za besedo temu predlogu ne nasprotujemo, gre za prošnjo Italije in verjamemo tudi, da s tem tudi najbolj upošteva posebne značilnosti te občine. Potem pa še prosta razprava, bi se želel dojaviti, ne glede samega postopka, pa lahko še enkrat ponovim, da vse poteka v okviru preprostega postopka. 6. septembra je časovni rok za vse ugovore. Če ne bomo prijeli nobenih ugovorov, bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju 1. oktobra oktobra, skladno z 50. členom našega poslovnika. Glede same vsebine, pa lahko samo omenim, da je ta občina izključena iz obeh direktiv, iz direktive o DDV, pa tudi iz direktive o trošarinah. Se pravi, če se nič ne bo premaknilo, bo pač to območje še vedno ostalo zunaj carinske unije. Osebno mislim, da je to seveda pozitiven korak, korak v pravo smer, in sicer da vključimo oba ozemlje v carinsko območje Unije. Prav zato lahko tudi podprem predlog Evropske komisije. Obljubljam pa vam, da bom tudi temeljito proučil pisno obrazložitev komisije in skladno s tem bom tudi razmislil o nadaljnih korakih. Videli bomo, ali je treba uporabiti še kakšne druge postopke v zvezi s tem dosjeje. Hvala se, da se lotimo lahko naslednje točke na dnevnem redu. Sedaj bom dal besedo kolegu, ki bo predsedoval namesto mene. liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm Hvala za besedo, dragi kolegi, drage kolegice. Malo zamujamo. Predlagam, da takoj preidemo na 15. točko. Tudi tukaj imamo poenostavljen postopek skladno s 50 predpisom našega poslovnika razmislili in pogovarjali pa se bomo o osnutku poročila o pravnem sodelovanju na področju trošarin v zvezi z vsebino elektronskih evidenc. Ivana Maletič je poročevalka. Izvoli, tri minute imaš na voljo, potem pa bom dal vsakemu poročevalcu v senci dve minuti. Hvala, E, predložene izmjene Uredbe o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sada... Spremenjena določila e, so zelo pomembna, kaj ti e, elektronski registr mora biti v skladu z direktivo za trošarine, ki je bila tudi obravnavana v tem postopku. Zelo pomembno je, da uh, uskladimo uh, eh, obi direktivi. Predlagana je obvezna registracija uh, gospodarskih subjektov, uh, zato ker želimo avtomatizirati nadzor uh, nad uh, proizvodi, uh, ki se iz ene države članice uh, premeščajo v drugo državo članico in sicer uh, v komercialne namene. Uh, Eh, da bi lahko zagotovili ta nadzor v skladu z eh, določili te eh, direktive, je bilo potrebno uvesti dve nove kategorije gospodarskih subjektov. Brez te elektronske evidence ne bi bilo mogoče zagotoviti ustreznih sprememb tudi pri eh, gibanju trošarinskega blaga na eh, splašno. Gre eh, za blago, ki je že bilo sproščeno v porabo. Popolna avtomatizacija gibanja blaga sproščenega v porabo ne bo mogoča elektronski registr bo vseboval eh, podatke eh, in sicer eh, v zvezi z pošiljateljem. Doslej so bili certificirani le prejemniki, torej tisti, ki so bili registrirani kot prejemniki za trošarinsko blago mislim, da lahko eh, podpremo eh, predlog Evropske komisije, da niso potrebne nadaljne spremembe predloga Evropske komisije in da lahko ta predlog sprememo v skladu z poenostavljenim postopkom. Najlepša hvala. Hvala, Ivana. Sedaj pa v imenu IKR. E Kate Swinburne, ki je ni med nami, bi želel to spregovoriti v njenem imenu, no, kaže, da ne. Potem pa za skupino Alde, izvoli, hvala za besedo, hvala tudi poročevalki. Sama bi želela podpreti predlog komisije, tudi sama mislim, da moramo tukaj imeti poenostavljen postopek sodelovanje na področju trošarin z elektronskimi evidencami nekaj, kar lahko podprem, ampak samo pod pogojem, da se upošteva zasebnost in varstvo podatkov in seveda, da se upošteva vso zakonodajo na tem področju, avtomatizacija nadzora, gibanja trošarin bo povečala učinkovitost pristojnih organov na tem področju. Najlepša hvala. Hvala za zelene muljsko odkato, vendar pa ji ni z nami. Bi želel kdo govoriti v njenem imenu? Ne. Pa še poročevalka morda? Ne. Drugi niso imenovali nobenega poročevalca v senci, ampak dobro tako imamo pač na seznamu zapisano, lahko pa v imenu skupine socialistov še kaj poveš. Seveda v imenu moje skupine bom govorila v imenu naše poročevalke v senci, ki popolnoma podpira vse spremembe, ki jih je uvedla komisija, ki je skladni so za cilji davčne politike. S temi spremembami hočemo seveda zapolniti vse vrzeli in se izogniti davčnim utajam. Naša poročevalka v senci pravi, da je to dobro, kajti vse bo potekalo na podlagi upravnega zaključovanja med državami članicami. Poleg tega pa bomo s tem predlogom tudi spodbujali digitalizacijo, kar je tudi dobro za Evropsko unijo. Naša poročevalka kaj v senci lahko podpre poročilo poročevalke. Pravi pa tudi, da je dobro, da imamo hiter, enostaven postopek. To so misli naše poročevalke v senci. Hvala, žal mi, ampak nisem imel nobenega oziroma nobene poročevalke v senci za vašo skupino. Do 6. septembra mi prosim pošljete vse ogovore na plenarnem zasedanju 1. oktobra pa se bomo o tem pogovarjali in o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Lotimo se takoj naslednje točke. Predlog sklepa sveta o sistemu virov vlastnih sredstev Evropske unije, glavni odbor je odbor za proračun, naš pripravljalec mnenja pa je Ramon. Izvoli hvala za besedo. Ja, moram povedati, da gre za sklep Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije. S tem bi seveda posodobili lastna sredstva Evropske unije. Gre za nekaj, kar je seveda prioritetne narave. Govorimo o tem, da je treba pač bolje financirati Evropsko unijo, ki bi pač morala imeti več lastnih sredstev in tako ne bo odvisna od nacionalnih prispevkov. To je seveda zelo pomembno in zelo aktualno zlasti v tem času, ko se pogaja v kviru, v času, ko se seveda soočamo z hudimi izzivi. Je pa res, da je celotna zadeva zelo kompleksna. Potrebujemo soglasje v svetu. In po našem mnenju, po mnenju Evropskega parlamenta, ne samo po mnenju odbora Ekon, je, no, moram vas opozoriti na to, da se svet z nami samo posvetuje, nič drugega. Predlog sklepa je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu govorimo o posodobitvi trenutnega sistema virov vlastnih sredstev, v drugem delu pa je govora o novih lastnih sredstev Evropske unije. Moram povedati, da svet ni zelo ambiciozen. Razmišlja samo o treh razredih lastnih sredstev. najprej davek od dohodka pravnih oseb na ravni Evropske unije. V drugem delu svet razmišlja o posebnih prihodkih iz ETS-ja. V tretjem delu pa bi svet želel obdavčiti reciklirano plastično embalažo. Na takšen način bi se seveda tudi izognili plastičnim odpadkom. Sam pa mislim, da moramo biti bolj ambiciozni, moramo razmisliti o novih, drugih virih lastnih sredstev Evropske unije. Mislim, da bi lahko tudi vključili v naš predlog. Sam razmišljam o štirih delih. Najprej gre za prihodke iz evrosistema. Tukaj treba tudi upoštevati same dobičke Evropske centralne banke. To že uporablja Evropska unija pri določenih naložbah v državah članicah. Zlasti v tistih državah članicah, kjer je visoka stopnja brezposelnosti. Sam Monti pa tudi sama delovna skupina na visoki ravni že omenjajo evrosistem. Sam pa mislim, da bi morali to tudi vključiti, kljub temu, da tega komisija ne predvideva. Potem pa še izdaja obveznic na finančnih trgih. Tudi to bi lahko vključili v vire lastnih sredstev Evropske unije. Mi potrebujemo uravnotežen proračun, ki sedaj še vedno prepoveduje zadolževanje na trgih, ampak treba je povedati, da same pogodbe tega dejansko ne prepovedujejo. Je pa res, da moramo imeti proračun, ki bo uravnotežen tako, da bodo prihodki dejansko pokrili vse odhodke. Parlament mora biti sedaj veliko bolj ambiciozen. Potem pa še tretji vir. Lastnik sredstev Evropske unije. to bi izviralo iz neodvisnega evropskega sklada. Zlasti v času nizkih obrestnih mer bi to lahko bil prihodek, na katerega Evropska unija ne sme pozabiti. Potem pa še zadnji vir, tudi to omenja, Mondi gre za uvozne dajatve na izdelke, ki so proizvedeni z visokimi emisijami CO2. To so moje zamisli, moje ideje za vire lasnih sredstev Evropske unije, ki sem jih vključil v svoje besedilo. Je pa res, da imamo tudi določene premustitvene klauzule. Res je, da sem dobil tudi številne predloge spremem, sedaj nimam časa, da bi vse pojasnil. Gre pa za te štiri ideje, ki sem jih vam pravkar predstavil. Hvala. Hvala, Ramon. Sedaj pa bom dal besedo prečevalcem v senci za ELS. Imamo Marko Safabarja, ki je novo izvoljen. Hvala. Tukaj sem na mestu Alana. Lama Surja, ne bom govoril v svojem imenu, ampak v njegovem imenu, sam pravi, no, najprej se zahvaljuje poročevalcu za izredno delo, ki ga je opravil na tem področju. Seveda ta zadeva je ključna za prihodnost Evropske unije. Z Brexitom moramo najti inovativne rešitve za to, da bo proračun Evropske unije uravnotežen in vzdržen in vzdržen z veseljem bom tudi sodeloval s poročevalcem. Glede njegovih idej pa imam določene dvome, ker pač odstopa od dela skupine na visoki ravni za lastne vire. Zlasti imam določene pomisleke v zvezi z viri lastnih sredstev iz evrosistema, za evropsko stabilizacijsko funkcijo, za naložbe. Poleg tega še nekaj o neodvisnem evropskem skladu. Mislim, da se moramo izogniti podvajanju struktur, recimo podvajanju EFSI-ja, pa še izdaja obveznic na finančnih trgih, s katerimi bi financirali proračun Evropske unije. No, tukaj se preveč odmikamo od glavnih načel. Drugače pa glede popravkov, se popolnoma strinjam z samim poročevalcem, se rabate je treba odpraviti zlasti z eh, Brexitom. Drugače pa se tudi strinjam s poročevalcem, ki pravi, da bi bilo treba prositi sve, da se zateče k običajnem zakonodajnem postopku, tako da bo lahko tudi parlament lahko sodeloval v celotnem postopku. Na takšen način bi tudi pridobili na preglednosti. Bo pa seveda z veseljem sodeloval z poročevalcem. To je želel povedati Allah. Hvala, Markus, sedaj pa. Bernd Luke za IKR, e hvala za besedo. Predsednik, hvala tudi poročevalcu za osnutek poročila. Imam pa dva pomisleka. Ala jih je že omenil evrosistem. No, to, kar se tam pridobi, mora pravzaprav biti posredovano državam članicam in njihovim nacionalnim centralnim bankam. Ne smemo tega prenesti na samo raven Evropske unije. Sicer se to lahko stori, ampak drugače ni neke neposredne povezave v zvezi z evrosistemom. Potem pa še neodvisni evropski sklad. Mislim, da to sploh ni povezano z samimi prihodki. Imam pa tudi določene kritične ideje v zvezi z predlogom komisije. Po mojem mnenju je predlog komisije slab Najprej bi želel povedati, da ima komisija nobeni dokaz za to, da je trenutni sistem zelo slab. To, kar je komisija povedala v zvezi z BND-jem, sploh ni povezano z ostalimi viri lastnih sredstev Evropske unije. Zdi se, da je vse zelo nepregledno in da sproža tudi nove lažne novice, kar pa bo seveda škodilo Evropske unije. Ja, strinjam se, da imamo nove vire lasnih sredstev Evropske unije, zlasti glede davka o dohodku pravnih oseb na ravni Evropske unije. Govorite o spodkopavanju te davčne podlage in da bi seveda vse privedlo do tega, da bi države članice tudi zmanjšale to davčno osnovo. Omenjate, davčno osnovo za davek od dohodka pravnih oseb na ravni Evropske unije, ampak to ne bo zajemalo vse države članice, zato to tudi ne more pomeniti nekega enotnega evropskega vira lastnih sredstev Evropske unije. To se, da smo se pogovarjali samo o tem, da bo ji poenotili to davčno podlago in nič drugega. potem pa še ETS, o tem se lahko pogovarjamo, ampak ne bom se spuščal v podrobnosti. Glede obdavčitev plastičnih odpadkov pa lahko samo povem, da hočemo dobiti določene vire za Evropsko unijo, kar je smiselno, ampak sam mislim, da tukaj ne bomo spokopoštevali, ne moremo uveljavljati načela onesneževalec plača sedaj v recimo tistih držav članic, ki ne reciklirajo toliko te embalaže, da bi od njih zahtevali, da več prispevajo v evropski proračun. Ja, ne vem, ali je to najbolj smiselno. Podobno kakor pri ITS-ju e moramo dejansko obremeniti tiste, ki dejansko onesnažujejo naše okolje. Hvala sedaj pa še Libe Virik za skupino Alde. Hvala za besedo. Hvala tudi poročevalcu za osnutek tega mnenja. Res je zelo ambiciozno, morda celo preveč ambiciozno. Strinjam se, Evropska unija ne more delovati učinkovito, če je odvisna od nacionalnih prispevkov. Čas je, da imamo več finančne neodvisnosti na ravni Evropske unije. In mislim, da bomo s tem koristili tudi državam članicam lasna sredstva pomenijo tudi lasno odgovornost. Vseeno pa imam še določene pripombe. Poročevalec omenja neodvisni evropski sklad. Kaj pa to sploh pomeni, kaj bo njegova vloga, to me zanima. Nekaj o izdaji evropskih obveznic. Deljeno tveganje pomeni znižano tveganje. To načelo pa deluje, če vsi spoštujemo dogovorjena finančna in proračunska pravila, ampak trenutna finančna realnost je popolnoma drugačna. Poleg tega tudi ne mislim, da bi bilo smiselno, da določimo stopnjo teh prihodkov glede na določene odhodke. Viri lastnih sredstev morajo pomeniti že uveljavljene lastne srce. To je zapisano tudi že v poročilu Monti. Nočemo pa imeti novih davkov za naše državljane. Čisto na koncu pa moram tudi še enkrat povedati, da morajo naši odhodki vedno pokriti naše prihodke. Ne smemo si sposojati denarja na finančnih trgih. Najlepša hvala. Z veseljem pa bom tudi sodelovala z vami v naslednjih tednih. Hvala za Selene Ernest Urtasun. Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil poročevalcu za njegov osnutek poročila. Lahko ga tudi podprem. Sem tudi zato, da se sam sistem popolnoma prenovi, kajti 80 odstotkov prihaja iz nacionalnih prispevkov, kar tudi onemogoča neko inovativno rešitev na tem področju. Poleg tega celotna zadeva tudi ni pravična, tudi sami popravki niso najbolj pravični, ne na zadnje pa prispevajo k negativnim proračunskim politikom. Mi bi želeli predlagati nove vire ETS, CCCTB in tudi davek na plastične odpadke. To si mi želimo in res smo veseli, da gre komisija v našo zeleno smer. S tem bomo tudi zmanjšali težo prispevkov na podlagi BND-ja. Želimo si namreč imeti proračun ki ga bomo financirali na podlagi lastnih sredstev in ne na podlagi nacionalnih prispevkov. Poleg tega pa smo tudi zato, da se odpravijo vsi popravki, ki niso smiselni v naših časih. Poleg tega pa tudi moram povedati, da petletno prehodno obdobje na tem področju ni potrebno potrebno. Načeloma lahko podprem mnenje poročevalca, vseeno pa mislim, da ga je treba še malo izboljšati, kajti potrebujemo še nove vire lastnih sredstev Evropske unije. Po našem mnenju potrebujemo dodatne lastne sredstve, recimo dajatve na motorna goriva, davek na električno energijo, trošarine na fosilna goriva, davek na finančne transakcije in podobno. Poleg tega smo tudi zato, da se poveča zgornji prag za lastne vire, to je tudi predlagal sam poročevalec, poleg tega pa tudi moramo imeti obdavčitev za zastop odvetništvom. To pa pomeni, da bomo tudi predlagali nov predlog v zvezi z samim postopkom, ki se bo uveljavljal pri določitvi lastnih sredstev Evropske unije. No, z veseljem pa bom seveda sodeloval z vsemi poročevalci v senci in samim poročevalcem. Hvala. Sedaj pa za skupino Gue, Dimitros Papa Dimulis. Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za pripravo tega mnenja. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal in zapisal v svojem mnenju. Pravi, da mora biti Evropski parlament veliko bolj ambiciozen glede sistema virov lasnih sredstev. Moram tudi povedati, da se ne strinjam z ostalimi poročevalci v sence, ki prihajajo bolj iz konzervativnih delov Evropske unije. Mi moramo biti bolj ambiciozni, bolj ambiciozni od komisije in samega sveta. Zato, ker tudi Evropski parlament igra zelo pomembno vlogo pri določitvi evropskega proračuna. Treba nam reči tudi povedati, da Evropski parlament nasprotuje temu, da bi morali evropski proračune nekno zmanjševati in da je tudi Brexit dobra priložnost za to, da se naš proračun omeji. Ta bitka že poteka kar nekaj let. Bitka med neto plačnicami in neto prejemnicami. Vedno smo bili priča temu boju ki je poskrbel za številne zamude in nova Evropska unija 27 držav članic mora biti pripravljena na to, da bomo lahko upoštevali ne samo poročilo Monti in da bomo lahko tudi oblikovali nov prenovljen sistem virov lastnih sredstev Evropske unije. Mislim, da potrebujemo nove vire lastnih sredstev. Na takšen način bomo tudi zmanjšali nacionalne prispevke. In v tem duhu bom tudi sodeloval s samim poročevalcem, pa tudi z ostalimi poročevalci v senci. Voditi nas pa mora zdrava pamet. Moramo se vprašati, ali lahko Evropska unija sploh doseže cilje, če nima na voljo ustreznih finančnih sredstev. Recimo podnebne spremembe, družbena neenakost, ki se samo še povečuje, poleg tega smo priča v Evropski uniji tudi številnim socialnim razlikam. Kako bomo premustili te izzive, če nimamo na voljo dovolj finančnih sredstev? po eni strani ne moremo dejati, da se želimo močne Evropske unije, da smo z Evropsko unijo, da se želimo socialnih politik, da se želimo več naložb v inovativnost, v raziskave, po drugi strani pa ne zagotovimo ustreznih sredstev za dosego teh ciljev. Hvala. Sedaj pa. Še. Ramon, kaj ti eh, predstavnika INF ni z nami. Hvala za besedo. Najprej bi se seveda rad zahvalil vsem poročevalcem v senci. Ja, razumem, obstaja določeno razhajanje, drugačno razmišljanje o samem projektu Evropske unije. Sam mislim, da svojim mnenjem dajem Evropski uniji več finančne zmogljivosti, tako da ne bo več tako odvisna od nacionalnih prispevkov. Gre za politični trend, gre za politično filozofijo moje skupine, pa tudi komisije. Komisija tudi pravi, da bi morali povečati sam evropski proračun. Poglejmo si še filozofijo komisije. Komisija pravi, da je enotni trg nekaj, kar nas mora usmerjati. Tukaj omenja tudi DDV, in davek od dohodkov pravnih oseb na ravni Evropske unije. Iz tega naslova lahko Evropska komisija dobi tudi določe ne prihodke, določene vire lastnih sredstev Evropske unije. Gre samo za majhen delež. Evropska unija hoče to poenotiti, kajti brez takšne harmonizacije bomo priča nelojalni konkurenci, hudi nelojalni konkurenci v državah članicah in med njimi. Že kar nekaj let se pogovarjamo o tem, da se moramo boriti proti davčni utaji na enotnem trgu. In tudi to pošteva moje mnenje, to sem tudi vključil v mojih predlogih. Potem pa še to, kar je prej dejal poslanec iz vrst skupine Gue, mi ne ustvarjamo novih številk. Poglejmo si svet. Svet je recimo predlagal številke za recikliranje plastične embalaže, se pravi, da tisti, ki reciklira več, plača manj. Potem si je treba pogledati še poročilo Monti, kjer se predvideva tudi davek na finančne transakcije. No, mi smo hoteli pravzaprav to tudi upoštevati zlasti okoljske vidike tako da bi uvedli določene uvozne dajatve na izdelke, ki se proizvedejo v tretjih državah z visoko emisijo CO2. -ja. ja, včasih prihaja do določenega nasprotovanja med našimi političnimi skupinami. Vseeno pa mislim, da moramo biti bolj ambiciozni v Evropskem parlamentu, bolj ambiciozni kakor komisija in svet. Potem pa še evrosistem. Ja, sej, to se že uporablja za druge namene. Ne vem, zakaj tega ne bi uporabili tudi za evropski proračun. Ne na zadnje, ne smemo pozabiti tudi na to, da obstaja posebni zakonodajni akt na tem področju, da se uporabijo prilivi iz evrosistema za recimo države članice z visoko stopnjo brezposelnostjo. Moj namen pa je seveda, da se pogovorim z vami, da pročim vse predloge sprememb. Upam, da bom lahko pošteval vse, če pa ne bom mogel vseh, no, bom pa probal poštevati še druge. Ramon, Hvala, časovnica. 4. september se rok za vložitev predlogov sprememb, potem 8. oktober bomo tukaj obravnavali v odboru te predloge, potem pa bomo tukaj glasovali 8. in 9. oktobra. Potem preprej, točka 17, zaščite oseb, ki prijavijo kršitve prava unije. To je zelo zanimivo. Ko se spomnim, uh, tako so ena in pa dve treba uh, preiskovalnega odbora za panoske dokumente, torej vidim, kako zelo pomembno je to. Uh, Miguel Vegas je naš pripravljalec mnenja, um, torej Jurij je pristojni odbor, Ekon je pridružen odbor, v skladu s 54 členom za obdavčitev finančne storitve in pa eh, konkurenčnost smo torej glavni izključni odbor. Torej, sedaj pa je beseda tvoja, Miguel, štiri minute. Presenca de un um relatório eh, consensual. Hvala. Mislim, da bi morali pri tem poročilu priti do širšega soglasja. Mislim, da se vsi zavedate, kako zelo pomembna je ta tema. upajmo, da bomo dobili konsolidirano, prečiščeno besedilo, ki bo odražalo naše želje. Poročilo pred vami je dokument, ki sem ga poskušal izboljšati in sem par stvari preoblikoval, no, ampak da poznam, kaj želim doseči. Želim izboljšati opredelitve, kajti o tem bomo to še govorili. Želim razširiti področje porabe izvajanja same direktive. Tukaj pogosto slišimo idejo, da ta koncept ne more delovati v praksi, ker bi moral v bistvu predstavniki vlade sami um, zagotavljati nadzor. Kot vidimo, je vse skupaj zelo zaskrbljujoče. Namreč lahko se zgodi, da je preveč bremena, uh, torej dalje na pleča žvižgačev, um, tako da bi v bistvu žvižgači uh, zamenjali vlado, ampak tega se gotovo ne želimo. Gotovo si ne želimo, da bi s tem poročilom dejali, češ državi lahko pozavete na svoje delo še odgovornosti, bodo že storili vse žvižgače. To ne bi bilo dobro. Potem je tukaj še nekaj drugih pomenjenih vprašanj. Bi omenil predvsem dvoje. Kot prvo moramo zagotoviti anonimnost vlado. treba je nadgraditi to, kar smo dosegli v preteklosti na področju žvižgačev. Žvižgači um, morajo biti pripričani, da so na varnem, če nekaj storijo, če naprimer poročajo o težavah. Seveda si žel, vsi tega želimo, lahko razumemo, zakaj, mislim, da mora biti to jasna pravica. Potem tukaj se skriva tudi ideja pri tem predlogu, da bi morali biti zunanji kanali podrejeni notranjem. No, mislim, pravzaprav sam mislim, da to ni potrebno. Žvižgači bi morali potem, v eh, našem mnenju, najprej iti preko internega poročanja v okviru podjetja. In šele potem, ko se te možnosti izčrpajo, šele potem bi se lahko lotili drugih mehanizmov zunanjih kanalov. To se mi zdi nekoliko pretirano reči potem se zdi, kot, um, da se nismo ničesar naučili iz izkušenj žvižgačev v zadnjih letih. Upam, da bomo pravili bogata razprava in da bi lahko še zboljšili predlog komisije. Predlog komisije sam po sebi je korak v pravo smer, korak naprej, ampak vendarle mislim, da to področje moramo bolj ustrezno obravnavati. In gotovo mislim, da lahko še kaj dodamo k temu predlogu in ga bogatimo. E, Najlepša hvala. Tebi, Miguel. Sedaj pa v imenu ELS, Werner Langen, ki ga ni tukaj ali ga kdo nadomešča, ne. Potem je Pekofot, ki ga tudi ni. Ole Ludvigsen ga bo nadomestil. Hvala sem vesim, vesel, ko lahko govorim o imenu uh, Jepe Kofoda. Naša skupina SND pozdravlja ta predlog komisije. S tem uh, predlogom smo že marsikaj storili, ampak eh, počevalec Jur je še marsikaj dodal. Predvsem bi lahko z njihovimi predlogi pospešili proces opozarjanja glede kršitev unije, unije in tako bi lahko izboljšali tudi zaupnost in pa anonimnost žvižgačev in bi tudi izboljšali njihovo varnost, poklicno in zasebno. Podlaga tukaj je dobra, z izvanjem tega, um, tega bi lahko dosegli minimalne standarde in bi lahko dosegli to, da bi imeli dosleden enoten okvir za zaščito žvižgačev po celotni Evropski uniji. Še vedno bi omogočili možnost državam članicam, da same izvedejo še močnejše tipe zaščite. Skratka, vse to potrebujemo, že dolga leta to potrebujemo, ta parlament sedaj pritiskuje na komisijo, da je ta pripravila takšen predlog, um, o katerem sedaj govorimo. To je pomemben korak naprej in tudi uh, pomemben dokaz, kako pomembno je delo našega odbora um, naj tukaj meni tudi delo preiskovalnega odbora za finančno kasnivo dejanje. SND meni, da ima odbor Ekon tukaj zelo bistveno vlogo, če želimo zagotoviti boljšo zaščito žvižgačev v Evropi. Panamski dokumenti, uh, potem rajski dokumenti, uh, eh, Lokaliks in pa uh, pranje denarja v različnih bankah. Vse to je pokazalo. Um, kako zelo pomembno je delo žvižgačev. Ti žvižgači so zelo pogumno razkrivali takšna početja. Če ne bilo njihovega dela, potem bi se še te scheme pranja denarja in pa mednarodnega kriminala nadaljevale še dolgo leta morda. Kolegice in kolege, gledajte, radi povedal, da je ta odbor, glavni zakonodajni odbor za um, takšno področje teh škandalov. Zato se moramo nekaj naučiti iz preteklosti, iz naših izkušenj. Predvsem glede tega, um, kako smo te pretekle zgodbe poskušali vključiti v to direktivo. V panskih dokumentih, pri davčnih uh, škandalih uh, smo se marsikaj že naučili v preteklosti. Žvižgači so tudi razkrili številna početja, ko gre za multinacionalne banke in pa za računovodsko podjetja. Eh, ti žvižgači so razkrili ta početja, ampak potem so bili pogosto sami sodno preganjani. Ampak po drugi strani pa podjetje, ki je zagrešilo to kaznivo dejanje, ni bilo kaznovano praktično, ni bilo nobenih uh, ukrepov proti njim, temu podjetju. Pa še nekaj. V mednarodnih finančnih institucijah in pa v multinacionalkah je veliko potencijalnih prižgačev, ampak eh, ne želijo dejansko stvari povedati v javnosti, ker se bojijo. Pa še nekaj sodelovanja med organi držav članic eh, je včasih lahko problematično. Interno, pa tudi čezmejno se pogosto pojavljajo težave. Organi pogosto um, se medsebojno ne obveščajo, No, če pa že, pa to počne prepočasi oziroma potem ni pravih konkretnih ukrepov. Včasih se lahko zgodi, da države škodujo ena drugi, ne pa da si pomagajo. Prav zato smo na tukaj sretočeni na boljše čezmene sodelovanje med državami članicami ter um, pa drugimi organi, naprimer naravne Evropske unije. Tukaj moramo predvsem izboljšati zunanje poročanje, treba tudi eh, vključiti delovanje sindikatov in čezmeno poročanje bi morali ohraniti in še okrepiti. Skupina SND želi zaščititi že tako močan predlog eh, eh, komisije in preporočevalca in želimo še okrepiti določbe vsega, predvsem na področju več zaščite žvižgačev, zlasti žvižgačev v multinacionalkah in pa v finančnih institucijah. Hvala lepa. Ähm, Hvala lepa, Ole. Za IKR e pa sedaj Robert Zile, ki ga ni tukaj ali ga kdo zastopa. Ne. Potem pa naslednji Ramon v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh. Hvala. Najprej hvala pa kolego Vegasu za odlično delo. To poročilo je za liberalce zelo polemično, občutljiva zadeva in mislim, da prav, da okrepimo pravice žvižgačov, kajti ti igrajo zelo pomembno vlogo. pri tem področju. Torej moramo se čititi tiste, ki poročajo o uh, kršitvah zakonodaje Evropske unije. Eh, prav tako jih moramo zaščititi pred povračilnimi ukrepi, kajti njihova zaščita je po državah zelo raznolika, različna. Mi moramo čim bolj posplošiti, poenotiti takšno zaščito po državah članicah. To je namreč zelo, zelo pomembno vprašanje za nas. Pa še nekaj, tudi v tem poročilu moramo omeniti kibernetski kriminal, naprimer upade eh, računalnik in podobno. In pa tudi kibernetski terorizem, tudi to bi morali vključiti kot sklic, kajti ta tip terorizma preko interneta um, je vedno, zelo, vedno eh, bolj pomemben tip terorizma. Sedaj smo se pogosto pogovarjali z ameriškimi kolegi in eh, oni se največ ukvarjajo z kibernetskim kriminalom. Uh, Torej, pri finančni krizi smo videli, da smo rečali, da smo rekli marsikaj, ampak sedaj se uh, najbolj američani bojijo ravno teh kibernetskih napadov, kibernetske kriminalitete. In to na številnih področjih. Pa še nekaj. Tukaj govorimo o kršitvi zakonodaje Evropske unije, prava Evropske unije. In če bo možno, bi lahko dodali še sklic. V naslednjem namreč, da obstaja veliko kršitev prava EU, ko gre za prenos in pa izvajanje v številnih državah članicah. Kot veste, Evropska komisija vsako leto eh, sproži tisoč postopkov zaradi kršitev prava proti državam članicam. Ene države so hujše, ene boljše. Lanskega novembra je Mario Draghi tukaj v na eh, tem odboru eh, bi zelo ognjevit. E, samo takrat sem ga videl tako zelo eh, besnega in takrat je obtoževal številne države članice, da ne izvajajo zakonodaj Evropske unije. In govorili smo o slabih posojilih in rekel je, ne izvaja se direktiva o zapoznelih plačilih in to je problem. To potem vpliva na slabo posojila ker se ta direktiva ni izvajala. Je rekel, torej tukaj govorimo sedaj o kršitvi prav Evropske unije in tudi države članice, mora tukaj več storiti za to, da se dejansko izvaja zakonodaja EU, kajti s to EU zakonodajo naj bi, naj bi zagotovili in razširili čim boljše prakse. Hvala. Ramon, Hvala lepa, Ramon, v imenu skupine GUE, FDD in ENF, ni nikogar ki bi želel spregovoriti. Torej naj vas seznanim z nadaljno časovnico. In sicer je rok za vložitev predlogov sprememb 4. september do 16. ure. Naj vas opozorim, da eh, lahko predloge sprememb uložite le v angleščini. Jurija še oktobra, jaz eh, moram povdariti, da se mi to ne zdi eh, posrečeno in poleg tega mislim, da to tudi ni v skladu z pravnimi določili. Vsak mora imeti možnost, da vloži predloge sprememb po svojem maternem jeziku. 24. septembra bo potekala razprava o predlogih sprememb, 24. bo potekalo tudi glasovanje v Ekonu v odboru Juri, pa 10. oktobra, kajti Jure je tudi pristojni odbor. In zaradi tega. Eh, lahko predloge spremem priložimo le v angliščini. Najlepša hvala. Sedaj pa smo pri 18. točki eh, dnevnega reda. Eh, pristojni odbor je spet odbor Juri. Danes bomo razpravljali o o uh, našem poročilu in poročevalec je gospod Ludvigson Ole. Hvala lepa. Tukaj predvsem govorim o čezmejni mobilnosti na notnem trgu. S tem možnostmi lahko podjetja bolj izkoristijo prednosti notnega trga. Je pa tudi pomembno, da če se spremejo ukrepi za pospešitev te mobilnosti, um, morajo iti z roko roki tudi z varovalkami, tako da ni zlorab, tako da ni fiktivnih prenosov. Torej, kar bi vodilo do fiskalnega ali pa socialnega dumpinga. Ta predlog komisije je dobra podlaga za nadaljno razpravo. V svojem predlogu mnenja sem se sredotočil na vprašanja, ki so predvsem v pristojnosti našega odbora, ekon. Naprimer, Mm, nisem se lotil posvetovanja z sindikati. Prav tako bi morali v predlogu še par stvari razjasniti, naprimer varovalke, varovalni ukrepi morajo ustrezno delovati in treba zapolniti vse preostale vrzeli. Moramo pa skrbiti za to, da ne bi še olajšali um, ukrepov, s katerimi bi nekateri um, eh, zaopšli plačevanje davkov. Treba je uvesti določbe, uh, s katerimi bi določili točno, um, kaj so te zakonite ureditve in kaj niso. Če teh opredelitev ne bo, potem bodo države vse to neenotno izvajale. ne želimo, da bi na koncu prišli do situacije, ko bi um, akterije ustvarili slavnate družbe. Temu se vsekakor moramo izogniti. Prav tako bi morali še razširiti področje porabe, tako da bi zeli tudi čezmejne združitve. Prav tako je treba zagotoviti to, da zapremo še preostale vrzeli. Besedilo mora biti zelo, zelo jasno in nedvoumno ta ideja umetnih ureditev mora tudi pomeniti to, da se vzpostavijo ustrezne um, povezave z konkretnim ozemljem, tako da ne bo zlorabe siceršne pravice svobode ustanovljene uh, podjetje. Tukaj bi predvsem omenil utajo in pa zagibanje davkom. Komisija je govorila o tem, da bi moral tukaj biti tudi vključen neodvisni strokovnjak v takšne evalvacije. No, ampak po mojem mnenju mora te evalvacije upraviti javni organ. Zato sem predlagal nekaj predlogov spremem po tej smeri. V tem predlogu sicer ni možnosti za naknadno spremljanje in pa izvajanje. Mislim, da včasih stvari težko napovedati vnaprej, zato potrebujemo tudi ex post spremljanje. To sem tudi povedal v svojem predlogu spremembe. Namreč včasih prihaja do čezmejnih preblikovanj in tudi to je treba dodatno nadalje spremljati. Pa še nekaj, ne vem, če je dobro, da se v ta predlog vključijo čezmejne delitve. Samo nekatere delitve so vključene in ne vem, če pametno se vključijo čisto vse, naprimer čezmene delitve. Mislim, da če bi vključili čezmene delitve, potem bi to pomenilo številna tveganja. Zato bi morali to očrtati iz predloga. Se veselim konstruktivne razprave v naslednjih tednih. Sam sem zelo odprt, fleksibilen za razpravo, sodelovanje in upam, da bo to veljalo tudi za druge. Moramo poiskati skupne rešitve, ki bodo naredili na podporo vseh in tako bo naš odbor lahko imel čim eh, večjo besedo. Eh, hvala lepa za enkrat. Eh, Andreas Schwab. Andreas Schwab, ki ga ni tukaj in nadomestila ga bo Anne Sander. Hvala, Andreas Schwab je moral oditi nekaj drugam, na drug sestanek ga pročujem in torej bom prebrala to, kar sam predlagam. Torej, Andreas Schwab pozdravlja predlog komisije po sodbi Evropskega sodišča, polbat je imeti sodbe. In sedaj je čas, da zakonodajalca pripravite ustrezen zakonodajni okvir, s katerim bodo podjetja laže dosegla uh, eh, združitve in pa delitve, ter pa tudi možnost, da se premešča sedež eh, na notranjem trgu. Je pa ključno, da ta pravno okvir je dosleden in enoten. torej mora biti dosleden sam s sabo, pa tudi v skladu z obstoječo zakonodajno splošno. Prav tako ta direktiva ne sme poslabšati situaciji za podjetja, ko gre za svobodo ustanovljena podjetja, um, kot to razlaga sodišče. No, tega si želimo, ampak uh, predlog komisije tega ne zagotavlja. Stvari se lahko potencialno še poslabšajo, gospod Švab. Pravi, da je tukaj treba obravnavati nekatere predloge komisije nekoliko bolj poglobljeno, nekatere stvari treba zelo, zelo poglobljeno uh, eh, pročiti. Naprimer, kot meni Andrej Švab, imamo tukaj uh, člen 86c in 160d, glede pogojev za um, eh, čezmerno prelikovanje in podritve, po mnenju kolega, um, sta ta člena v nasprotju z sodno prakso sodišča. Ta pravi, da splošna predpostavka o obstoju zlorabe je nekaj nesorazmernega. Prav tako pa se tukaj tudi um, uvaja pravna negotovost, ker pravni izrazi niso jasni. Pa še nekaj namenim, imamo direktivo za prav gospodarskih družb um, in nekatere določbe iz tega besedila tukaj so nejasne in nepripričljive. To lahko povzroči pravne težave. Ta um, dva menjena člena, torej ste lahko problematična in um, kolega ju želi zavrniti. Pročevalec v svojem predlogu mnenja sicer predlaga nekatere zamisli, ampak Andrej Švab se z njimi ne strinja, ker ti nekoj pomisli, ki ne bodo odpravljeni. Pa še nekaj, uh, eh, poročevalce Senice Ilasem, meni, da predlagana rešitev glede neodvisnega strokovnjaka gre predaleč. Dodana vrednost poglobljene razprave uh, strani takšnega neodvisnega strokovnjaka v skladu z pravili za zainteresne strani. Sicer iz predloga je nekaj, kar je zelo vprašljivo. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno. Tukaj, kot tudi sicer po besedilu, vidimo, da so določbe uh, zelo drugačne kot obstoječa pravila glede združitev in zato ni pravega razloga. Torej, um, naš predlagatelj bo vse to omenil v svojih predlogih sprememb, vložil te predloge in kolega se veseli dodatnega koristnega sodelovanja pri tem, da se je. Hvala lepa, sedaj pa Stanislav Ožok, IKR. Šalovne panie przewodniczący, panie pośle sprawozdawco. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Gospod poročevalec, lahko računate na podporo IKR-ja pri večini predlogov spomenem, kajti s temi predlogi mislim, da se bomo bojevali proti uh, davčnim glofijam. Prav tako nam je blizu vaš eh, predlog glede tih um, eh, umetnih ureditev. To je velik korak naprej. No, EKR pa ima nekaj pomislekov v zvezi z nekaterimi drugimi koncepti. Kot prvo, to razlikovanje med podjetji, eh, mislim, da tega ne smemo dati izven področja prave, potem naknadno ocenevanje in sankcije, ex post. Te določbe v novem členu niso potrebne, vsaj ne po našem mnenju, kajti že sedaj imajo države članice zelo učinkovite ukrepe na voljo po nacionalne zakonodaje, zato da obravnavajo takšne kaznive dejanja. Zato um, bi bilo takšno dodatno prizadevanje odveč, torej bi podvali delo po nepotrebnem. Potem pa še pravice delavcev, socialne prispevki, sindikati, vse to. No, ista zgodba kot to prej, torej podvajanje dela. Prav tako imam še nekaj komentarjev glede tega, kako naj bi deloval neodvisni strokovnjak. Torej, tako ima ta člen 86c, kjer je govora o pogojih za um, čezmejno predlikovanje. Torej, tukaj imamo nekaj komentarjev, ampak eh, vendarle, morda to na naslednjem sestanku. Bo IKR e tudi v prihodnosti še vložil svoje predloge sprememb z vsemi argumenti, ki spadajo zraven in bomo podprli ukrepe, s katerimi se lahko bojimo proti davčnim zlorabam. In podpiramo ukrepe, um, da se tudi pomaga državam članicam na tem področju. Hvala lepa in mislim, da je tukaj še veliko manevrskega prostora za izboljšave in mislim, da eh, lahko tudi upamo na čim boljše sodelovanje. Hvala lepa, Stanislav. Sedaj pa v imenu skupine Alde, Ramon Tremosa. Hvala lepa še enkrat, gospod predsedujoči. Hvala najprej čestitke pročevalcev Ludvigsona za opravljeno delo pri tem dosegu za našo skupino, je zelo pomembno, da zaključimo ta dosje notrega trga in da poglobimo evropsko integracijo. Kajti to je velik uspeh eh, in to smo tudi predstavili evropskim državljanom. To je pomembno dosje, kajti eh, gospodarske družbe tukaj lahko dobijo več svobod za to, da ustanavljajo podjetja po celotnem evropskem ozemlju. To je zelo pomembno sploh za MSP, kajti MSP je Eh, spodaj na slabšem zaradi razdrobljenih nacionalnih okvirov na tem področju oblikovanja združitev in pa delitev. Prav tako smo zadovoljni kot liberalci, da komisija tukaj želi uh, se bojevati proti ujetevanju davku. Prav je, da vse operacije spoštujejo davčna pravila in predpise po državah in uh, še nekaj ta posodobitev postopkov preko digitalizacije nekakrat tudi zelo pozitivno, na takšen način lahko zmanjšamo stroške sploh za male in srednje velike podjetja. Pa še nekaj, potrebujemo dosleden enoten pravni okvir, tako da bi ukrepili enotni trg in da bi zagotovili večjo pravno gotovost za podjetja, ko ta delujejo čez mejno. Poročevalec se tukaj eh, osotoča na najbolj vprašanja, dobronamerno ampak eh, po drugi strani se moramo bolj sodočiti na obdavčevanje ter pa notranji trg. Torej, mi bomo v tej smeri vložili svoje predloge sprememb in prav tako se nam zdi pametno, da imamo neodvisnega strokovnjaka ali pa vsaj kakorkoli tretjo stran, da ta tudi ocenjuje te operacije in dejavnosti. Upam, da bomo lahko tukaj še sodelovali, tako da bomo prišli do soglasja, čim širšega soglasja in da bo to potem še naprej posredovano na plenarno zasedanje. Hvala. Dank, Ramon. Für die Grünen habe ich jetzt... Hvala lepa, Ramon. V imenu zelenih nimam nikogar. Sven Gigold pa je v dvorani, želi besedo. Ja. Najlepša hvala. Predlog komisije je nekako dvoumen po sodbi Evropskega sodišča skuša omejiti škodo, ki jo je povzročila ta sodba, tako da bi eh, države članice eh, lahko omejile eh, konkurenco. Eh, ampak eh, pravzaprav bi morali okrepiti konkurenco in eh, privabiti države, da predstavijo svoj sedež v Evropsko unijo. In nikoli ne bomo razumeli, kako naj bi države tekmovale za pridobitev sedežev podjetij, ki se že nahajajo na tem območju. In mislimo, da eh, je poročevalec na pravi poti in eh, da lahko eh, na ta način natančneje določi, kaj pravzaprav ta določila pomenijo. Podjetja morajo tekmovati med seboj, ne pa države članice z nekimi umetnimi in davčnimi uspodbudami katerih namen je, da bi podjetja prenesla svoj sedež na nič, neko določeno lokacijo. Torej, dajmo notranjemu trgu mir in eh, preprečimo, da bi državljani obrnili hrbet evropski ideji. Okrepili bomo torej ta del, ki se nanaša na umetna uh, določila. In Želimo tudi, da bi eh, črtali določilo o neodvisnih izvedencih in eh, radi bi tudi več jasnosti eh, pri tem predlogu. Najlepša hvala. Hvala lepa, Sven. Martin Šerdevan v imenu skupine GUE. Najlepša hvala in hvala lepa tudi. Uh, poročevalcu zadnja odločitev Evropskega eh, sodišča nekoliko pojasnjuje eh, zasnavo sedeža evropskih podjetij eh, in to se nanaša tako na preoblikovanje, kakor tudi na združitve in delitve. In v naših pogovorjih moramo zagotoviti, da zaščitimo zaposlene. Eh, in da se izognemo eh, nelojalnim praksam. V predlogu eh, poročevalca je črtanje četrtega poglavja, to moja skupina podpira, kajti tudi mi menimo, da obstaja nevarnost, da bi lahko ta predlog podjetja eh, zlorabila in se na ta način eh, izognila eh, določenim zakonskim določilom. Poleg tega podpiramo tudi mnenje glede umetnih določil za prenos sedeža podjetja in želimo okropiti pravice zaposlenih, predvsem ko gre za pravico do informacij. Mm, želimo pa seveda tudi preprečiti oblikovanje podjetij poštnih nabiralnikov in pa eh, izogibanje plačilu davkov. Naša kritika pa eh, se nanaša tudi na to, da eh, mnenje neodvisnih strokovnjakov še nima zadostnega pomena in Z tem eh, se bomo kasneje še podrobneje ukvarjali. Najlepša hvala. Hvala lepa, Martin. Barbare Kapel ni. Kolega Mono, boste spregovorili v imenu skupine INF? E ne, hvala. Dan darf ich zurückgeben an unseren Berichterstatter. Potem se vračamo k poročevalcu, ki bo eh, zaključil to razpravo. Ole Ludvigsen. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, ja, eh, zahvaljujem se za vse predloge, ki so bili podani, eh, tudi za eh, različna mnenja, ki smo jih slišali v zvezi s tem, na kaj bi se morali osredotočiti. Zares bom eh, skušal eh, doseči eh, dober dogovor in pa kompromise. Zelo pomembno je, da se na to osredotočimo in zelo pomembno je, da smo vsi enotnega mnenja. Torej, Um, najlepša hvala, upošteval bom vse to, kar je uh, bilo uh, povedano uh, in uh, upam, bo, da bomo na koncu imeli poročilo, ki ga bomo vsi podpirali. Uh, 5. septembra do 15. ure je rok za ložitev predlogov sprememb. O teh predlogih sprememb bomo uh, razpravljali uh, 8. ali 9. oktobra, 18. oktobra pa bomo o tem tudi glasovali. 19. oktobra pa bo glasoval odbor Juri, ki je tudi pristojni odbor. Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Gospod Gualtieri se bo vrnil ob 16.30 in on bo predsedoval naslednji točki dnevnega reda. Zaradi tega predlagam, da eh, prekinemo za pet minut našo sejo tako da bo lahko uh, gospod Gualteri predsedoval od samega začetka temu pomembnemu delu seje. Prosim za vaše razumevanje in upam, da bomo imeli plodno razpravo. Torej ob 16.30 nadaljujemo. Hvala.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

Dragi kolegi, nadaljujemo z našim delom. Smo pri pregledu delegiranih aktov in danes se bomo osredotočili na STS, torej na preprosto, pregledno in standardizirano listninjenje. Kot veste, je ta uredba stopila v veljavo januarja in bo veljala od 1. januarja 2019 eh, in zato je eh, pomembno, da predtem sprejmemo ustrezne pripravljalne ukrepe. Danes bomo razpravljali o tehničnih standardih, ki se pripravljajo. Vsi se sedaj pripravljajo, ne samo nekateri. A, nekateri, dobro, jaz sem mislil, da vsi. Uh, ukrepi vključujejo tehnične standarde o obveščanju za ESMO. Eh, ko gre za avtorizacijo tretjih eh, strank in zagotavljanje skladnosti. Poleg tega pa so tukaj tudi tehnični standardi za EIB. Gre za omejevanje tveganja. Tukaj imam kopijo vseh teh uh, ukrepov, kar nekaj strani. Danes bomo imeli zelo. Uh, pomembno razpravo. Uh, Steven Major je z nami, uh, direktor ESME, Piers Haben, uh, direktor pri EIB in gospod Stanesko uh, iz GD FISMA. Mislim, da je. Yeah zelo pomembno, da prisluhnemo neposredno ESME e in eh, pa EIB, pa tudi eh, komisiji. Eh, želimo seveda bolje poznati vsebino, pa tudi časovnico. Vemo, da je ESMA že prosila za čimprejšnje sprejetje. In tudi dobro moramo biti pripravljeni na to časovnico, kajti eh, rok se močno približuje, eh, se hitro približuje in pomembno je, da eh, so vsi udeleženci na trgu na to pripravljeni. Steven Mayer, za pet minut beseda je vaša. Thank you, uh, very much, uh, Roberto, for... Hvala lepa, Roberto, da uh, si mi dal uh, besedo in kot je bilo povedano, eh, smo eh, del dela že opravili, eh, pripravljeni so tehnični standardi, vendar pa nas veliko dela tudi še čaka. Zahvaljujem se odboru Ekon za to, da ste nas povabili na ta pregled delegiranih aktov na temo listninjanja. Eh, gre eh, za veliko eh, nalog, ki so v pristojnosti ESME, odkar je ta zakonodaja stopila v veljavo lani januarja, si ESMA prizadeva za to, da bi izvajanje potekalo čim bolj gladko, ko se bo pričela ta zakonodaja dejansko tudi izvajati januarja 2019. V svojem današnjem prispevku bom eh, povzel eh, glavne dejavnosti ESME. Naj, eh, najprej izpostavim temeljna načela ESME pri lisninjenju. Želimo zagotoviti čim, več, čim večjo preglednost, čim boljšo zaščito potrošnikov. Poleg tega pa želimo omejiti birokratsko eh, breme eh, za eh, potrešnike in podjetje. Listninjenje v stresnih okoliščinah je zelo pomembno, kot se je pokazalo v času krize. Potrebno je zagotoviti tudi doslednost v različnih sektorjih, kajti to bo še okrepilo zaupanje v trg za listninjenje. Eh, in na ta način bomo tudi uspodbudili financiranje resničnega gospodarstva. Julija 2018 eh, je ESMA predložila prve tehnične standarde Evropski komisiji, zatem eh, želimo doseči zahteve v zakonodaji o listninjanju STS. In ESMA je bila obveščena, da naše transakcije izpolnjujejo uh, vsa načela uh, preprostega, preglednega in standardiziranega listninjanja. Zapisano je bilo uh, tudi, da je uh, potrebno uh, vsakem uh, primeru eh, prošnje za odobritev preveriti skladnost podjetij z eh, to novo uredbo. ESMA je pretekli teden objavila eh, nove tehnične standarde v zvezi z lisninjenjem. Kot veste, je naš rok za vložitev teh tehničnih standardov šele januar 2019, kot je omenil že. Roberto, ampak ESMA se je odločila, Mm, da eh, bomo temu eh, posvetili posebno eh, pozornost in da bomo z pripravami zaključili že prej. Na ta način se želimo izogniti predvsem temu, da bi morali udeleženci na trgu izvajati dvojne standarde. Zahteve so izjemno visoke eh, in eh, preglednice izjemno zapletene, zaradi tega mora komisija sprejeti eh, predlagane standarde čim prej. ESMA pa mora poskrbeti za skladnost z že obstoječimi obrazci na trgu. Eh, tukaj gre za vlagatelje, potencijalne vlagatelje, za javne organe, eh, ki jih je potrebno eh, ustrezno seznaniti z spremembami zakonodaje. Področje lesninjanja je izjemno heterogeno območje in zaradi tega moramo pripraviti eh, obrance za uh, temeljna in uh, najpogosteje uh, uh, uporabljena področja, kot recimo za posojila za avtomobile in tako naprej. Glede na uh, to, uh, da so zahteve zelo uh, podrobne, je potrebno obravnavati tudi možnost, da uh, ne bo mogoč eh, enostaven prenos eh, podatkov. Posojila, ki so trenutno dobra posojila, imajo statistično veliko možnost, da bodo eh, takšna ostala tudi v prihodnosti. Potrebno pa je uvesti eh, standardizirane obrazce, tako da eh, bomo eh, uporabnike lahko seznanili s tem, zakaj ni mogoče zagotoviti informacij o posameznih področjih. ESMA predstavlja tudi pravila za enotno izjavanje, izvajanje zakonodaje. Listninjenje lahko eh, potrdimo le, eh, če eh, so objavljeni vsi ustrezni podatki na spletni strani ESME. Ko bo ta zakonodaja stopila v veljavo, bo ESMA pomagala nacionalnim organom in sodelovala pri nacionalnih postopkih listninjenja. Želimo zagotoviti Eh, da se dosledno izvajajo načela eh, preprostega, preglednega in standardiziranega listninjenja. Eh, sledili bomo mandatu tega odbora in zagotovili ustrezen nadzorni okvir. Rad bi vas opozoril tudi na eh, nezadostna sredstva eh, za ESMO v predlogu proračuna za leto 2019. Glede na to, da proračunski postopek še zmeraj posteka, upam, da bo Evropski parlament podprl zahtevo ESME po dodatnih finančnih sredstvih, eh, kajti le na ta način bomo lahko pravočasno zaključili s pripravami na izvajanje te zakonodaje. Najlepša hvala. Eh, in z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj papirs Aben za EIB. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala lepa, da ste nas eh, povabili, da eh, spregovorimo o trgu preprostega, preglednega in standardiziranega listninjenja. Gre za boljše izvajanje eh, nove zakonodaje na področju listninjenja. Imamo 28 različnih mandatov in v letošnjem letu se bomo osredotočili na šest eh, mandatov, ki so pomembni eh, za področje listninjenja in pa za izvajanje nove uredbe imamo uh, zelo kratek eh, rok, namreč eh, šest mesecev za uh, pripravo uh, naših uh, predlogov. Uh, homogenost uh, trga lesninjenja je seveda uh, ključen element uh, tako za ESMO, kakor tudi za ulagatelje, ki uh, ocenjujejo potencijalno tveganje. Eh, želeli smo eh, omogočiti lažjo oceno tveganja za ulagatelje. Eh, tako v privatnem sektorju, kakor tudi na ravni regulativnih organov smo razpravljali o ustreznem ravnotežju. Ne želimo prestrogih pravil, kajti želimo omogočiti mešanje posojil z nekonvencionalnimi eh, možnostmi financiranja. Nismo želeli eh, biti prestrogi zaradi tega, da ne bi prišlo do prevelike koncentracije, eh, ki bi omogočila prednost velikim bankam. Eh, videli boste, da smo lahko poskrbeli za ustrezno ravnotežje, seveda pa smo morali poskrbeti tudi za določene prilagoditve eh, po, po svetih. Mislim, da eh, je sedaj bilo vzpostavljeno ustrezno ravnotežje. Poleg tega smo določili tudi štiri predpogoje za določanje homogenosti. Tukaj gre za eh, tveganje, za pretok sredstev eh, in pa za eh, kategorijo sredstev. Drugo področje pa se nanaša na omejevanje tveganja in ne želimo uvesti nepotrebnih sprememb, kajti to bi povzročilo zmedo na trgu mislim, eh, da moramo eh, zagotoviti, da bomo poskrbeli za ustrezno časovno strukturo eh, obresnih mer in Ta določila so izjemno pomembna, hkrati pa zagotavljajo tudi večjo pravno gotovost in bodo poskrbela za eh, bolj dosledno izvajanje zakonodaje. Eh, močno se pripravljamo tudi že na naslednje leto eh, in sicer na področju regulativno-tehničnih standardov. Nas čaka še veliko dela, poleg tega pa se bomo osredotočili tudi eh, na rok zapadlosti, eh, kajti to je področje, na katerega se industrija močno osredotoča. Trenutno pa se posvečamo predvsem smernicam EIB eh, e o tolmačenju preprostega, pravilnega in standardiziranega listninjenja. Na ta način bomo zagotovili preprostejše eh, informacije pristojnim organom, vlagateljem, eh, podjetjem in tako naprej. Še naprej bomo tesno sodelovali z ESMO in EOPO pri vseh eh, teh projektih. Zagotoviti želimo čez sektorsko doslednost in pa operativnost pravil, ki jih sprejemamo. Najlepša hvala in z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Hvala lepa, sedaj pa Evropska komisija. Hvala lepa. In hvala lepa, da ste nam dali besedo. Oživitev trga lisninjenja je za nas eh, primem, pomembna prioriteta. Kot eh, veste, je to eh, del širšega projekta Unije kapitalskih trgov in uh, nov uh, okvir je izjemno obsežen, kar je obsežen, pa je tudi zapleten. In na prvi ravni smo sprejeli številne regulativne in tehnične standarde na številnih področjih, ki uh, vplivajo uh, tako na uh, trg lisninjenja kot celoto, kot na uh, preprosto. Pregledno in standardizirano lisninjenje potrebujemo jasne tehnične standarde, uh, tako da bo trg lisninjenja operativen. Trenutno predstavlja 1,2 milijarde evrov eh, v Evropski uniji. Na ta način želimo okrepiti tudi rast, ko bodo ta eh, pravila pričela eh, veljati v januarju. Kar zadeva listninjenje STS, torej eh, preprosto, pregledno in pa standardizirano listninjenje, eh, je pomembno predvsem, da so sprejeti ukrepi za zagotavljanje eh, enotnosti in pa standardi v zvezi z obveščanjem. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne smernice v zvezi z tomlačenjem kriterijev eh, preprostega, preglednega in standardiziranega lesninjenja. Potrebno je določiti tehnične standarde v zvezi eh, z zagotavljanjem eh, informacij za ulagatelje. Zato je poskrbela ESMA, poleg tega je potrebno zagotoviti tudi kriterije za določanje tveganja, zato je poskrbel EIB. E Zagotoviti je potrebno tudi, da bodo ti tehnični standardi predstavljeni čim prej. Evropska komisija eh, sledi eh, tudi delu nadzornih organov pri eh, izvajanju eh, določil eh, druge stopnje. Zahvaljujem se za vso delo, ki je bilo upravljeno tudi preko eh, poletja. Sodelovali so izvedenci pristojnih nacionalnih organov, potekali so obsežni posveti in eh, skušali smo vključiti tudi pomisleke evropske industrije. Torej, eh, mislim, da smo ustrezno spoštovali vse eh, roke. Na določenih področjih je delo napredovalo celo bolj, kot smo pričakovali. Evropska komisija eh, skuša čimprej eh, sprejeti tehnične standarde, ki jih je pripravila ESMA. Eh, nadaljno besedilo še pričakujemo in ni ključnega pomena za delovanje trga, kljub temu pa bo hitro sprejetje nadaljnih ukrepov ključnega pomena za gladek potek izvajanja te zakonodaje. Najlepša hvala. Hvala lepa. preden nam besedo poročevalcu, naj povem, da današnje glasovanje eh, o tej temi ni bilo ravno pozitivno, ampak poskušali bomo izboljšati situacijo v odboru za proračun. Skušali bomo podpreti predlog komisije. Prosim. Dobro. Poltank, torej sedaj dobi besedo. Ja, najlepša hvala. Komaj smo se vrnili z počitnic, pa že imamo uh, toliko zakonodajnih tem, ki jih je potrebno obravnavati. Hvala lepa Esmin IB, e zelo nas veseli, da ste spoštovali roke. Vemo, da včasih nimate dovolj eh, delovne sile. Uh, in uh, gre za številne podrobnosti, zato je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno ravnotežje. Eh, torej spoštujemo uh, delo, ki ste ga upravili in zdi se mi, da je postopek na pravi poti in da bomo na ta način uh, izboljšali trg lisninjanja. Imam nekaj vprašanj. Eh, na ta način bom skušal osvetliti razprave, ki so potekale v parlamentu. Eh, katere so torej ključne teme? Ne želim se pretvarjati, da sem si ogledal vsako podrobnost, kajti teh je preveč, kot sem dejal. Ampak eh, želim, da bi bile ustrezno upoštevane tudi razprave v Evropskem parlamentu. začnimo uh, z uh, avtorizacijo za tretje uh, stranke. Tukaj gre za zahteve za upravni uh, odbor, uh, za operativne zahteve in tako naprej. Torej, tukaj ne gre zgolj za to, da naredimo kljukico kako boste zagotovili eh, tudi ustrezen nadzor nad tem, kar zahtevate od tretjih eh, strank in eh, kaj se bo zgodilo, če eh, zahteve niso izpolnjene? Ali bo prišlo do ukinitve licence? V parlamentu smo se ko smo razpravljali, bali predvsem tega, da bi šlo tukaj za eh, še eno štampilko na eh, papirju, kar zadeva razkritje informacije. Eh, lahko se zgodi, da podatki niso vedno na voljo ali pa niso dovolj kakovostni. Kako se soočiti s tem? Še prav posebej. če eh, se lahko s tem, da rečeš, da na vol, podatkov na voljo ni, izogneš eh, težavam. Kaj pa možnost zelenega listninjenja eh, za stanovanske stavbe in za avtomobile? Zakonodaja eh, prve stopnje pravi, da bodo zagotovljene ustrezne informacije, ali so te na voljo ali ne. Videl sem, da eh, trajnostno financiranje postaja vedno pomembnejše torej uh, bi bilo nekoliko čudno, če bi sedaj uh, izginilo zeleno lesninje zaradi tega, ker ne bi bili zagotovljeni določeni oziroma ustrezni podatki. Kako boste zagotovili, da bodo podatki uh, tudi na voljo uh, v zbirki podatkov, kar pa zadeva predloge za razkritje informacij? Mislim, da so te ključnega pomena za preglednost trga. Kako? se bodo te eh, predloge razlikovali od predlog, ki se že eh, uporabljajo v Evropski uniji. Ali gre za velike spremembe ali za majhne spremembe. Zanima me, kako jih razvijate oziroma kako ste jih razvili. Potem homogenost. Eh, vidim, da gre za iskanje eh, ravnotežja v Evropskem parlamentu. Eh, smo že eh, razpravljali o tem, koliko preglednosti oziroma koliko homogenosti pravzaprav spah potrebujemo. Kolegi, tudi jaz sam smo večkrat izpostavili, da gre predvsem za tveganje, ki je povezano z posameznimi kategorijami sredstev. In podobni standardi, enaka kategorija sredstev in tako naprej eh, prispevajo tudi k eh, določitvi tveganja. kako bo na to vplival tudi pretok eh, sredstev, eh, potem pa omejevanje tveganja. Eh, moral sem si ogledati prvotno zakonodajo, če priznam. In zanima me, ali gre tukaj za enake eh, namene. Eh, kot pri eh, prvotni eh, zakonodaji. Mislim, da si bo potrebno to področje eh, še ogledati, kajti na voljo ni podatkov, koliko krat je eh, bilo. Eh, to načelo sploh uporabljali in v kolikšni meri je pomembno. Koliko krat je prišlo do hrambe podatkov? Pri eh, razkritju eh, potrebuješ eh, tudi ustrezno eh, razlago in zanima me, ali eh, vemo, koliko krat je prišlo do vertikalnega lesnine, koliko krat do horizontalnega in tako naprej koliko podatkov je dejansko na voljo. In na zadnje, in to je tudi povezano z razkritjem informacij, želimo, da bi imeli tudi ustrezen nadzor nad trgom. Želimo, da se trg razvije, vendar pa ne želimo ogroziti finančne stabilnosti. Ali bomo to torej lahko uh, nadzorovali? ali bomo lahko analizirali dogodke na trgu in ali bomo lahko napovedali tveganje. Najlepša hvala. Hvala lepa, poročevalec. Sedaj pa v imenu ELS, v imenu gospoda Karasa. in kot poročevalec za, in kot poročevalka za CRR Ansandeh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila tudi našim gostom, ki so danes prišli eh, z namenom izmenjave mnen. Rada bi upravičila tudi gospoda Karesa, ki danes iz zdravstvenih razlogov ne more biti z nami. In eh, prebrala bom eh, njegove eh, predloge. Kot poročevalec za predloge sprememb glede lesninjenja in kot eh, poročevalec v senci za uredbo o preprostem, preglednem in eh, standardiziranem lesninjenju, bi eh, gospod Karas seveda rad pozval k konstruktivnemu dialogu. Eh, meni, da je zelo pomemben jasen mandat na prvi stopnji. Le na ta način bomo lahko zagotovili dobro zakonodajo. Zanima ga eh, tudi mnenje eh, nadzornih organov, ali je prišlo do kakšne nejasnosti, kar zadeva definicijo mandata za zakonodajo na prvi stopni. Poleg tega, gospod Karas, pozdravlja napredek, eh, ki je bil dosežen z nedavnimi eh, predlogi za RTS in ITS. Seveda eh, pa nas veliko dela še čaka, zaradi tega želi, da nadzorni organi potrdijo predlagano časovnico tudi ko gre za spremembo zakonodaje eh, na področju emirja in ETS. Gospod Karas ima tri vprašanja. Najprej za ESMO glede RTS in ITS eh, in sicer gre za razkritje informacij v skladu z prvimi podatki v zvezi z eh, tehničnimi regulativnimi standardi. Eh, prvotne podloge, predloge naj ne bi veljale za eh, listninjanje. Ampak v zadnjem osnutku je zapisano, da naj bi bile razklite iste informacije kot v primeru uh, javnih organov. Zakaj je ESMA spremenila osnutek? Drugič, EIB, kar zadeva RTS in STS in homogenost ter kriterije za homogenost. Po izpolnitvi kriterijev za homogenost eh, in pa kriterijev za zmanjšanje tveganja, ali lahko EIB potrdi, da je potrebno upoštevati vsaj en eh, dejavnik za dosego homogenosti. In zakaj uh, zgornje meje niso predvidene v končnem osnutku? in potem eh, še eh, omejitev tveganja, ali lahko EIB, prosim, razloži, zakaj v končnem osnutku. Ni vključena standardna omejitev tveganja in sicer v točko D. Gospod Karas želi izvedeti tudi, ali komisija že ima načrte glede eh, spremembe osnutka regulativnih standardov, ki eh, eh, sta jih pripravili, pripravila ESMA in EIB. Najlepša hvala za odgovore, ki jih bom posredovala gospodu Karasu. Uh, in uh, hvala lepa, upravičujem se, da sem morala spregovoriti v njegovem imenu in preprati njegov prispevek. Najlepša hvala. Sorry, too many papers of RTS on my desk. Najlepša hvala. Mislim, da je to vse, tudi strani članov drugih političnih skupin. To pa pomeni, da lahko sam tudi zastavim določene vprašanja. Najprej vprašanje IBA-ju, e sedaj najprej bi se rad zahvalil tako ESMI, kakor Evropskemu bančnemu organu za vso delo, ki sta ga opravila v zvezi z prvimi petimi standardi RTS in ITS. Ja, vem, ogromno dokumentov smo prejeli, ki jih moramo tudi analitično pregledati. Je pa dobro, da tukaj upoštevamo tudi zahteve, ki zvirajo same uredbe. Potem pa še moje vprašanje, gre za načelo homogenosti pri izvedbenih tehničnih standardih. Ne vem, zakaj je prišlo do delnega neskladja med samim poročanjem in med določenimi odstavki standardov ITS v točki 42 samega poročila je namreč zapisano vse zelo dolgo in zelo podrobno opisano, ampak če se preberete ta del poročila, lahko tudi ugotovite, da so lahko posojila tudi nekaj, kar se šteje za sredstva prvega razreda. To je zapisano v odstavku 42. Zanima me, zakaj prihaja do tega razhajanja, zlasti v 2a in 3 standardov ITS, tam pa je vse drugače zapisano. To je moje vprašanje za EBA. Morda pa sam popolnoma narobe razumem to besedilo gre za odstavek 42. Vem, da hočete spostaviti ravnotežje za homogenost. Ampak zdi se mi, da s tem ne bi omogočili lisninjenje homogenih vrednostnih papirjev. Se pravi, zanima me, kaj mislite s tem? Zakaj ste se odločili, da ste v 28 oziroma v 20a govorili samo o enem razredu sredstev. Tukaj gre za to definicijo v odstavku 42, pa govorite o drugem razredu sredstev. Se pravi, prihaja, kot sem že na začetku dejal, do določenega razkoraka med 42 in 2a. 2a. No, to je vprašanje za EBA, pa tudi morda za predstavnico komisije. Ok, so, če ste, Rvaš, vi ste na 9f point, so lahko gremo. Steven, izvoli. Hvala za besedo, hvala tudi za vsa vprašanja in tudi za vaše razmisleke o našem delu. Vem, da potrebujete še več časa, da boste temeljito proučili naše delo, ampak vseeno sem vam hvaležen za preliminarne pozitivne pripombe, ki sem jih danes prejel. Bom pa kar odgovoril na zastavljena vprašanja, nekaj o razkritju podatkov, o predlogah, ki smo jih seveda oblikovali in zakaj tukaj odstopamo od uveljavljene prakse. Moram povedati, da naše delo temelji na obstoječih predlogah in na obstoječem delu, Bank of England in ECB še imata svoje predloge za razkritje podatkov. To je naše izhodišče, to so naši kredniki za tehnične standarde, ki smo jih oblikovali in vam tudi predložili. Pa res, ta uredba predvideva tudi nove zahteve, ki jih je treba upoštevati. Uredba je sedaj veliko bolj jasna in tudi ščiti vlagatelje, morebitne vlagatelje, pa tudi javne organe, pravi, da pač morajo opraviti svoje delo, to pa tudi vpliva na zahteve razkritja podatkov. Nova uredba namreč. Imamo pa tudi nove izkušnje, ki smo jih seveda tudi uporabili pri oblikovanju predlog obstoječe zahteve za razkritje podatkov so nas tukaj tudi usmerile, prej smo malo tudi vse prilagodili našim izkušnjam, upoštevali pa smo tudi določbe nove uredbe. Potem pa ste tudi omenili odnos med javnim in zasebnim listninjenjem. Mi smo tukaj pročili prvo stopnjo in tudi vse ukrepe v okviru prve stopnje. Sodelovali smo tudi s komisijo in strinjamo se, da ne moremo tukaj razlikovati med javnim in zasebnim listninjenjem, zlasti glede obveznosti poročanja. Tukaj se strinjamo s komisijo. Je pa res, da bodo obstajale občutne razlike glede javnega dela, glede podatkov, ki jih je treba skriti posebnim vlagateljem, pa tukaj ni nekih hudih razlik glede prvo in drugo stopnjo. Sam mislim, da bi bilo bolje imeti več razlik. To smo tudi storili, zlasti zaradi prve stopnje. Sam mislim, da imamo sedaj manj stroge obveznosti za javno listinjenje. Potem pa sem dobil še vprašanje glede avtorizacije za tretje stranke, ki pač bodo zagotovili. E, varovalke za merila STS. Kaj smo tukaj storili? Predvidevamo informacije, ki pač morajo zagotoviti tretje stranke. Gre za nadzor na nacionalni ravni in ne na evropski ravni. To je treba upoštevati. Glede nadzornega zbliževanja pa seveda mi podarjamo temeljito oceno, ne bomo samo odkljukavali določenih pol, ampak se bomo dejansko lotili celotnega dela. To smo recimo storili tudi za bonitetne agencije in moram povedati, da te avtorizacije ne bodo preveč površne, ampak da bodo zelo temeljite. To smo že storili pri naših dejavnostih na področju nadzorne konvergenčnosti. Še enkrat podarjam, da bodo te ocene res podrobne in temeljite. Kakovost podatkov, in ne razpoložljivost podatkov. Mislim, da je tukaj treba vzpostaviti ravnotežje med potrebo po razkritju. Saj vemo, da je nepreglednost odigrala zelo pomembno vlogo v okviru same finančne krize. Po drugi strani pa obstajajo tudi temeljite razloge za to, da kaj pač ne smemo razkriti. Morda gre za stara posojila, In takrat, ko so se ta posojila izdala, teh podatkov še ni bilo na voljo. In če bi sedaj z temi novimi zahtevami zahtevali njihovo objavo, bi seveda zavirali sam trg listninjenja. Če podatkov ni, je treba seveda zapisati, zakaj teh podatkov ni. In v naših predlogah smo včasih zapisali, da včasih pač podatkov ni na voljo, potem pa bomo imeli tudi polja za določeno odstopanje in z nadzorom bomo si pridobili tudi določene izkušnje in bomo lahko tudi povečali naša pričakovanja v zvezi z razpoložljivostjo oziroma ne razpoložljivostjo podatkov. Pa še pred zadnja pripomba, ali smo na pravi poti, smo. To je moj odgovor in mislim, da bomo izpolnili tudi vse cilje v zvezi z EBA a lahko povem, da še malo zamujamo glede klirinških obveznosti. To delo smo hoteli končati že poleti, ampak prišlo je do določene zamude, ampak mislim, da bomo to lahko vseeno storili v tretjem četrtletju. In odbor Ekon smo o tem že obvestili. Glede samega proračuna pa lahko povem, da potrebujemo proračun za nadzor. Brez denarja ne moremo ničesar nadzorovati. Sveda od našega osebja zahtevamo veliko, ampak dobili smo ogromno zakonodajnih predlogov, za katere nismo imeli dovolj zaposlenih, ki bi jih lahko ustrezno nadzirali. Moram tudi povedati, da smo v zadnjem času tudi zmanjšali število zaposlenih za pet in res potrebujemo več denarja in tudi več osebja. Potem pa še nekaj v zvezi z spremljanjem tveganja. Dobili smo določene predloge in ti predlogi predvedevajo več podatkov o listninjenju. To je tudi ključni predpogoj za uspešno premustitev finančnih kriz. Ne smemo pozabiti tudi na vlogo bonitetnih agencij. Uredba o lisninjenju pa seveda predvideva prvo poročilo, prvo skupno poročilo evropskih nadzornih agencij v letu 2020, to pa tudi pomeni, da bomo poročali obema so zakonodajalcema na področju lisninjenja. Hvala. Hvala. Sedaj pa še predstavniku EPA-ja hvala za vsa zastavljena vprašanja. Najprej bom odgovoril na vaše vprašanje. Vprašali ste nas, ali tukaj upoštevamo tudi pretok in različne značilnosti tveganja. Ja, tudi to smo upoštevali glede toka, denarnega toka, moram povedati, da smo to upoštevali tudi v naših standardih zaveze za odkup vrednostnih papirjev in prišli smo do ločenih primerljivih rezultatov. Ne vem, ali smo lahko še bolj temeljiti in podrobni, smo lahko, ampak če bomo obrali takšen pristop, bo vse preveč skoncentrirano v enem razredu. Sicer smo lahko temeljiti, ampak to pomeni, da bomo morali pri tem predelati še marsikaj, kar ni potrebno. Potem pa še nekaj o razkritju podatkov. EBA bo objavila nove zahteve za poročanje o listnini no, in sicer bomo to storili naslednji teden, čaka nas še posvetovanje. Ampak glede same kakovosti, kakovosti podatkov dobre je in z njo lahko tudi ugotovimo, do katere mere se lahko vsa tveganja tudi omejijo. Potem pa sem dobil še vprašanje v zvezi z dejavniki homogenosti. Se en dejavnik se mora upoštevati, nimamo sicer še praga materialno, ampak kljub temu lahko upoštevamo te dejavnike homogenosti. Potem pa še vprašanje v zvezi z ekscespredi. No, to ni v okviru naših standardov, niti v prejšnjih standardov tega nismo vključevali, ampak vseeno smo hoteli doseči tudi določeno kontinuiteto pri omejevanju tveganj. In seveda s to novo vključitvijo se zdi, da smo malo ošibili naše standarde. Potem pa še najtežje vprašanje predsednika odbora Ekon, gre za dejavnike homogenosti, samo en je potreben, se pa lahko povežemo z različnimi rezervi. Mislim, da nam je uspelo to zapisati v točki 2a. No, še enkrat hvala za to težavno vprašanje. Thank you. Uh, Hvala za ta odgovor. Pravite, da je vaša formulacija združljiva z besedilom v odstavku 42. No, meni se ne zdi tako, ampak bom še enkrat prebral to vašo formulacijo. Sedaj pa dajem besedo predstavnici komisije. Hvala za besedo. Bom jedrnata in kratka, dvakrat ste nas omenili v vaši razpravi. Poslanec Karacno, v njegovem imenu ste nas vprašali nekaj o našem časovnem okviru, no mi hočemo čim prej sprejeti vse te standarde. Glede vsebine pa moram tudi povedati, da smo seveda tesno sodelovali z evropskimi nadzornimi agencijami, In lahko se strinjam z samo sebino, ampak seveda pravni pregled je daljši. Potem pa še drugo vprašanje glede razkritja za zasebne transakcije. Vem, da ste se o tem pogovarjali, komisija je dosegla kompromis, ki pomeni, da je razkritje nacionalnih pristojnim organom enako za javne in zasebne transakcije. Razkritje javnosti pa je tukaj bolj omejeno za zasebne transakcije. Mislim, da je ta kompromis pravičen. Hvala tudi komisiji. Rad bi se zahvalil našim gostom, res sem vesel, da ste zavezani temu, da boste sodelovali z nami, pa tudi z odborom za proračun, kajti hočemo seveda doseči nek usklajen pristop. je pa tudi res, da zavrnitev predloga spremembe ni bila najbolj posrečena, ampak gre za tehnično vprašanje, ki ga bomo tudi uskladili v dialogu z našimi prijatelji v okviru prijateljev odbora za proračun. Upam, da bo nam uspelo najti neko rešitev skupaj z njimi in najti neko usklajeno rešitev. Tako da vas ne bomo preveč obremenjevali z nalogami, oziroma če boste dobili nove naloge, boste dobili tudi več sredstev za opravljanje teh nalog. Hvala še enkrat za vašo sodelovanje, seveda z vami bomo tudi sodelovali zlasti s komisijo pri dokončnem sprejetju teh standardov. S tem pa lahko tudi zaključim današnji sestanek. Naslednji sestanek pa bo potekal naslednji ponedeljek ob treh. Najlepša hvala, s tem pa tudi zaključujem današnji sestanek.